Good afternoon. I think we can start the meeting. Dober dan. Mislim, da lahko začnemo s sestankom. Nekaj sporočil najprej. Najprej smo petek poslali spremenjen dnevni red, če ni ugovorov, bo osnutek dnevnega reda spremen, eh, sprejet brez spremembe, prav? 24. in 25. septembra smo obiskali ECO in to je v dokumentih. Jutri 13. oktobra bomo imeli naslednji sestanek našega odbora A1G2 in Glenis Wilmot in gospod Peterle bosta sopredsedovala tej skupini. To je delovna skupina. Jemo zdravijo. Razen estonščine, latiščine in gelščine ni. So vsi jeziki na voljo. Danes in tudi jutri. Kot eh, običajno imate vse skupaj na voljo tudi v aplikaciji elektronskih odbori, vse dokumente in vse skupaj je tudi prenašeno prek interneta. In zapisniki so bili zadeljeni, če ni ugovorov, jih lahko sprejmemo, če pa ne bo ugovora do konca seje, bomo potem zapisnik tudi sprejeli. Tako, sedaj pa prva sobinska točka na dnevnem redu, umestni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost. Naj začnem. Besedo bo dobil generalni direktor glede za okolje, gospod Daniel Kalejo Krespo. Prosim, beseda je vaša. Good morning. Hvala lepa. Dobar dan, predsedojoča. Dobar dan, spoštovane poslanke in poslanci odbora Envi. Hvala lepa, da ste me povabili za udeležbo na vašem sestanku, da vam predstavim dognanja komisije o mestnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost naj nekoliko bolj osebno dodam, da mi je veliko veselje, da sem z vami, ker sem od 1. septembra novi generalni direktor GD za okolje. Torej, en mesec sem na novem položaju in pozdravljam vsako možnost razprave s parlamentom o tem in drugih pomembnih dosijajih. Želimo pa tudi zelo tesno sodelovati s tem odborom. Naj izpostavim, kako pomembna je odločna podpora Evropskega parlamenta pri tem dosegu. Evropski parlament je vedno izražal zaskrbljenost zaradi izgube biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov v Evropi. Zelo pomembno je, da bomo v naslednjih mesecih in letih dosegli napredek pri zaustavitvi slabšanja biotske raznovrstnosti. 1. oktober je komisija objavila to poročilo, pred desetimi dnevi torej, in ta umestni pregled kaže, da smo sedaj torej, na sredini, to obdobje traja do 2020, nismo pa še dosegli polovice glede naših ciljev. Nismo še dosegli niti polovice tistega, kar načrtujemo do 2020. Če vedno izgubljamo biotsko raznovrstnost in ko se to izgublja, potem se izgubljajo ključne storitve za družbo, ključne storitve za ekonomijo in za človeške potrebe v prihodnosti, tako v EU, pa tudi globalno. Torej, danes vam ne morem sporočiti dobrih novic o tem sporočilu. Žal je trend tak, da se biotska raznovrstnost zmanjšuje in ta trend je, kot je komisija dejala, pomemben Sporočilo pa tudi, in to je še eno pomembno sporočilo, navaja rešitve, ki vendarle obstajajo. Pomembno je, da povemo, kaj smo dosegli od leta 2011. In veliko je zgodb o uspehu. Ko države to zadevo vzamejo resno, ko lokalne skupnosti, regije sodelujejo z zainteresiranimi strani, je možno najti dobre rešitve. Če imamo ustrezno financiranje, potem imamo tudi pozitivne rezultate. Torej, tretji sklep poročila komisije je, da se do leta 2020 lahko dosežejo cilji biotske raznovrstnosti, če se bomo bolj zavezali in še bolj želeli doseči cilje. Kar nekaj ciljev smo pregledali. Sedaj jih bom na kratko navedel, kje smo pri vsakem od teh ciljev. Prvi. V polni meri izvajati zakonodajo. In tukaj poročilo pravi, da smo skoraj zaključili mrežo Natura 2000. Mreža Natura 2000, ki je velika evropska pobuda, raste sedaj imamo v Evropi več kot 27 tisoč zaščitenih območij, ki zajemajo milijon kvadratnih kilometrov. To je 18 odstotkov površine Evrope. Na morju nismo tako napredni, 6 odstotkov, tukaj je potrebno doseči še več. Restauracija, konzervacija, vse to je vodilo do vrnitve nekaterih endemskih vrst, kot je evropska vidra in tudi cesarski orel. Torej, nekaj zgodb uspehu je, vendar pa teh zgodb uspehu je premalo in potrebno bo doseči še več, da bomo torej dosegli še boljše rezultate. In kakšen je ključni cilj do leta 2020? Zaključiti mrežo pomorske Nature 2000 in zagotoviti ustrezna finančna sredstva za podporo Naturi 2000. Kot veste, imamo zdravstveni pregled zakonodaje EU in ta zdravstveni pregled bo ponudil dodaten dokaz, ali je zakonodaja namenjena ciljem in kaj je potrebno storiti, da bi resnično dosegli cilje. Drugi cilj ohraniti in povrniti ekosisteme in storitve. Tukaj smo dosegli precej napredka, kar se tiče politike, več znanja, imamo boljšo strategijo glede zelene infrastrukture in tudi glede načrtovanja ekosistemov in storitev. Da bi dosegli praktične rezultate, pa moramo izvajati nacionalne in regionalne okvire. Veliko je potrebno storiti, kar se tega tiče, tako da bi zaustavili izgubo biotske raznovrstnosti parlamentom, bomo morali v prihodnje razmisliti o dodatnih možnostih, kako bi nadaljevali z tem mestnim pregledom. Potem pa še tretji cilj. Tukaj bomo potrebovali več prizadevanj. Potrebno je povečati prispevek kmetijstva in gozdarstva, zato da bi ohranjali in krepili biotsko raznovrstnost. Reforma SKP 2014-2020 skuša nasloviti nekaj teh težav, še prav posebno prek zelenice prvega stebra vendar pa res je tudi, da je veliko fleksibilnosti prepoščeno državam članicam. Torej, v okviru reforme SKP bomo morali ugotoviti, ali je možno zagotoviti učinkovite prispevke kmetijstva in gozdarstva za ostaviti biotske raznovrstnosti. Kar se tiče morskega okolja, pa moram reči, da smo dosegli napredek v okviru skupne ribiške politike in glede direktive o eh, morskem okolju, vendar pa napredek je neenakomeren po EU. Nekatere države članice so naredile več napredka kot druge in prav tako je tukaj veliko pritiskov. Najpomembnejša naloga do 2020 bo razviti in doseči dober okoljski status po okvirni direktivi o morskem okolju, da bi izboljšali znanje o morskih ekosistemih in da bi imeli trajnostne staleže rib. Peti cilj, tukaj so invazivne tuje vrste. In kot morda veste, bomo pred koncem leta na ravni EU sprejeli prvi seznam takih vrst na ravni EU. To ne pomeni, da bomo razrešili to težavo kar takoj. Naslednji kritični korak bo izvedba na ravni držav članic. In tukaj bo pomembno ratificirati konvencijo o ravnoteženi rabi voda. Ta ratifikacija te konvencije bo zelo pomembna. Prav tako imamo cilj globalno gledano. Kot veste, moramo poskrbeti tudi za biotsko raznovrstnost globalno gledano, kajti biotska raznovrstnost seveda vpliva na celotni planet. Naj spostavim, kako pomembno je, da EU in njene države članice prispevajo največ za pomoč pri biotski raznovrstnosti globalno gledano. Naredili smo pomembne korake in sedaj si skušamo gledati vzroke za izgubo biotske raznovrstnosti, vključujoč vpliv potrošne v EU, proizvodne, trgovine, potem izvajanje zakonodaje o gozdovih, izvajanje zakonodaje na splošno in tudi integracija določb biotske raznovrstnosti v trgovinske sporozume. Vse to je zelo pozitivno, vendar pa potrebno je zagotoviti, da bodo te določbe tudi izvedene. In to da bodo to izvajale vse strani. Ni dovolj, da imamo določbe o biotski raznovrstnosti v trgovinskih sporozumih, če se potem tega ne izvaja. Torej, naj zaključim. Poročilo boste dobili in imeli bomo čas za razpravo o tem v parlamentu. Imamo torej napredek glede politik, imamo precej pozitivnih izkušenj. Mislim, da imamo dobro podlago za dosego napredka, za dosego ciljev, vendar pa smo že skoraj leta 2020, pet let še imamo in ne bomo dosegli ciljev, če ne bomo veliko bolj drzni in ambiciozni pri izvedbi. Eden ključnih elementov za komisijo je, da zagotovimo učinkovito integracijo te politike z drugimi. To je ključnega pomena, kajti ne bo možno samo z okoljskimi orodji doseči teh ciljev. Mislim na gozdarstvo, kmetijstvo, morsko okolje. Torej zelo pomembno je, da okoljske vidike vključimo v te politike. Leta 2012 je parlament z resolucijo o strategiji biotske raznovrstnosti dejal. Ohranjanje biotske raznovrstnosti je kolektivni izziv, ki se ga moramo lotiti za deležbo razno raznih strani. Naj povem, da imamo zelo spodbudne rezultate, kar se tiče pomena, ki ga državljani najem namenjajo biotski raznovrstnosti. Zadnji eurobarometer pravi, da 90 odstotkov evropejcev želi več informacij o bioraznovrstnosti in 80 odstotkov jih meni, da je izguba biotske raznovrstnosti zelo resno vprašanje. Posvetovanje o zdravstvenem pregledu nam je prineslo več kot pol milijona odgovorov, 550 tisoč odzivov državljanov, kar se tiče tega področja. Torej, skušam povedati tole. Če smo enotni, če smo bolj koherentni z zainteresiranimi stranmi v vseh politikah in ekonomskih sektorjih, je možno kaj spremeniti. In če imamo podporo drugih institucij, torej če parlament sodeluje s svetom, potem je torej možno izpolniti obljube. Ne bo enostavno, veliko bo izzivov, vendar pa ne moremo si privoščiti, da bi izgubljali naravne vire. Ne gre samo za biotsko raznovrstnost naložbe v biotsko raznovrstnost in naravne vire so najboljše naložbe, kar se donosa tiče, kar si lahko zamislimo, kajti to bo imelo prednosti za celotni planet in za naslednje generacije. Prav tako lahko veliko sektorjev našega gospodarstva naredi konkurenčne. Veliko panok je povezanih z biotsko raznovrstnostjo, ne samo turizem in zato je to pomembno. Torej, naj zaključim. Iščemo podporo parlamenta. Luksemburško predsedstvo, veste, bi rado doseglo določene sklepe pri tem mestnem pregledu in želimo si, da bi Evropski parlament pripravil odločno resolucijo, odločno poročilo o mestnem pregledu, tako da bi lahko potem skupaj s podporo državljanov, držav članic, evropskih institucij in vseh zainteresiranih strani okrepili našo strategijo, da bi dosegli cilje do leta 2020. Hvala lepa. No, Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo poročevalec, gospod Demesmeker. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Nadaljeval bom po nizozemsko. Ik wil de vertegenwoordiger van de commissie in eerste instantie. Hvala lepa. Naj se zahvalim predstavniku komisije za njegove informacije. Mislim, da je ocena komisije enoznačna. Splošno stanje narave biotske raznovrstnosti še vedno zbuja skrbi. Leta 2010 smo zamudili termin, ki je bil pomemben. In če bomo sedaj zamudili tudi leta 2020, bo to katastrofalno za naravo in biotsko raznovrstnost. Bilo pa bi to katastrofalno tudi za naše gospodarstvo. Zakaj? Niti na polovici dosege ciljev še nismo. In če imamo ciljno usmerjene ukrepe, potem moramo priti tudi do učinkovitih rezultatov. Tako običajno je. Imamo precejšen potencial za izboljšave, to pravim tudi sam, to se kaže in to je pomembno. Pomembno je doseči te cilje. Kjer prilagajamo evropsko zakonodajo, že dokazujemo, da smo lahko učinkoviti. In do danes je bilo tako. Tako da se s tem popolnoma strinjam. Sem flamski poslanec, bil sem tudi svetnik v enem od mest, ki niso prav daljni od Brusla in vem, kako izgleda izvedba na regionalni in lokalni ravni. Ampak kje so težave? Težave so pri izvedbi pri uveljavljanju zakonodaje in vključevanju teme biotske raznovrstnosti v druge, v druga področja politik. Vedno znova moramo izpostavljati, da je seveda narava pomembna, da je biotska raznovrstnost pomembna. To je seveda eh, naša moralna dolžnost. Istočasno pa ima ta narava in biotska raznovrstnost tudi družbeni pomen. In če želi Evropa učinkovito doseči trajnostno gospodarsko rast, vključujočo rast, potem bo sta narava in biotska raznovrstnost morali biti vključeni v to. Vprašanje za komisijo. Ugotavljamo, da kljub pomembnim družbeno-gospodarskim vidikom, da je potrebno investirati v naravo, kljub temu ugotavljamo, da še to ni politična prednostna naloga, da bi torej ustavili propad biotske raznovrstnosti. Vidimo, da prepad med okoljem in industrijo postaja vse večji. Lahko bi jo zdolgočasil s podrobnostmi, tega ne bom storil. Vendar pa tudi ta teden v Flandriji ugotavljamo, da imamo konkretne težave, konkretni primeri so omenjeni v časopisih. Komisijo bi vprašal, zakaj je tako, zakaj obstaja ta spor med eh, kratko in dolgoročnimi nameni in kakšen je razlog za to. In prav tako me zanima, kakšno je javno mnenje. Kar se tiče ohranjanja narave, zaščite narave, gotavljamo, da ljudi to skrbi. Če si pa ogledamo Eurobarometer, potem vidimo, da veliko ljudi meni, da je ta težava zelo oddaljena od njih, da ta težava obstaja, ampak ne v njihovi četrti, ne v njihovi regiji, ne v njihovi državi. Javnost pravzaprav sploh ne ve, kaj pomeni Natura 2000. To je torej eh, za njih nekaj neznanega. Nekateri pravijo, da potrebujejo več informacij, kar se tiče izgube biotske raznovrstnosti. Ne vemo pa točno, kakšen vpliv ima izguba biotske raznovrstnosti. Narava in biotska raznovrstnost prinašata veliko. Naprimer, imeti moramo rešitve, ki temelijo na naravnih rešitvah. To bi lahko bili nadaljni katalizatori za to, da bi spremenili način razmišljanja državljanov, pa tudi politikov ali pa tistih, ki delajo na splošno v upravi. Kaj lahko politično storimo na tem področju? In potem še ena povezava. Zdravje. Mislite, da ne bi potrebovali več tudi, več objav glede posledic onesnaževanja okolja in izgube biotske raznovrstnosti. In potem zdravstveni pregled, še zadnja točka. V zadnjih tednih sem prebral različne dokumente in tudi veliko sem se pogovarjal o tem in sem gotovil, da obstaja splošni konsens. Imeli smo različne odzive, kar se tiče spremembe direktive in pravzaprav vsi grejo v isto smer. Pomembno je, da okrepimo strategijo biotske raznovrstnosti. Če bomo imeli dolgo obdobja pravne negotovosti, bo to negativno. Prav tako smo že izvedli posvetovanja, kjer smo dobili zelo veliko odgovorov in odzivov. Sprašujem komisijo, bi morda lahko opisali, v katero smer gredo ta posvetovanja. In še zadnje vprašanje. Komisija ugotavlja, da je potrebno znanje na različnih področjih povečati, ukrepiti. Nekaj pa pogrešam. Ni tako imenovanega rdečega seznama. Zanima me, zakaj je tako. Mar komisija meni, da bi tak eh, rdeč seznam bil dober prispevek. In to je vse. Hvala lepa, predsedujoča. Thank you. Hvala lepa. Tako, sedaj pa poročalci v senci. Začenja gospod Linz, ELS. Vielen Dank. Hvala lepa, predsedujoča. Ponovil bom predvsej stvari, ki jih je omenil že poročevalec. Mislim, da je pred nami pomembna tema in mislim, da se vsi še ne zavedajo, kaj biotska raznovrstnost pomeni za nas, za naša življenja na našem planetu. Mislim, da je res, če sem kar konkreten, da imamo ambiciozan načrt da pred sklepi sveta decembra izrazimo mnenje parlamenta o mestnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost. To bo povezano, poročevalec je to že omenil, zdravstvenim pregledom komisije. Tudi sam imam nekaj vprašanj za Evropsko komisijo. Ne gre toliko za to, da spremenimo direktive. V bistvu gre za to, da izboljšamo izvedbo obstoječih direktiv v državah članicah. Ni mi še čisto jasno, kakšne ukrepe komisija predvideva v tem pogledu. Kakšna je odgovornost komisije po njenem mnenju in kakšen vpliv bo ta umestni pregled imel na zdravstveni pregled, kakšna je povezava. To mi ni čisto jasno, kako bo sta ta usporedna postopka prinesla skupne rezultate. Prav tako ne smemo kar tako uporabiti, eh, ne smemo kar tako s prstom kazati na kmetijstvo, kajti kmetijstvo je tudi precej dobrih praks in sedaj potrebujemo čas, da to izvedemo. In smo na začetku, gotovo pa smo lahko kritični pri spremljanju izvajanja. In potem še specifično vprašanje za komisijo. Konkretno, kako bomo pri izvedbi, če bomo ugotovili, da direktive delujejo, da pa naprimer pri konkretnih živalskih vrstah, pri razvoju populacije imamo težave. Naprimer, bober iz mojega volilnega okraja se sedaj zelo širi, to je dobro. In ali komisija tudi meni, da se je treba, potrebno odzvati na to, torej na tiste vrste, ki niso omenjene, pa smo zdaj ugotovili, da so tudi pomembne. Thank you. Uh... Hvala lepa. Sedaj pa Karen Kadebmah. Hvala lepa za predstavitev. Veliko je bilo že povedanega. Mislim, da moramo paziti na tole cilje, ki, smo, ki bi jih naj bili dosegli pri umestnem pregledu, še daleč, eh, teh ciljev še daleč nismo dosegli. Vendar pa to ne pomeni, da ta strategija ne deluje. Če se gledamo nekatere primere, tam, kjer se vse ustrezno izvaja, kjer imamo dobre sisteme upravljanja, tam vidimo tudi uspehe. In mislim, da moramo na tem še graditi. Rezultat Eurobarometra je pomemben v bistvu je v značaju človeka, stvari, ki jih ne pozna, se jih bati ali pa jih ignorirati. In pri odgovorih vidimo, da pri biotski raznovrstnosti, pri raznovrstnosti vrst, ljudje sicer so za to že slišali, vendar pa si ne znajo nič konkretnega predstavljati. In zato si tudi ne prizadevajo za zaščito te biotske raznovrstnosti. In ključna naloga komisije skupaj z državami članicami je, da evropejce prepričamo o tem, kaj bodo osebno imeli od tega, če bomo biotsko raznovrstnost zaščitili. Torej, tudi v številkah moramo to izraziti. Naprimer, kar se tiče ekoloških storitev. To je nekaj, kar zadeva vsakega državljana, državljanko že danes in ne šele v daljni prihodnosti, kot izhaja včasih iz eurobarometra, da je to nekaj, torej, kar ima malo pravka z našim vsakodnevnim življenjem. Nasplošno mislim, da imamo v EU težavo, da veliko govorimo o ukrepih, veliko premalo pa o ciljih. Če ne povežem ciljev z ukrepi, pa naj se gre za cilje glede emisij ali ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti, potem državljanom ni jasno, zakaj delamo. Torej, državljanom moramo jasno povedati, kaj biotska raznovrstnost in ohranjanje vrst, različnih vrst živali in rastlin pomeni za državljane. In sedaj imam dva kompleksa vprašanj za komisijo. Prvi je povezan z zakonodajno koherenco. Ali nam bo uspelo ustaviti biotsko raznovrstnost? v naravi in kmetijstvu, seveda to je odločilno povezano z drugimi političnimi področji in svet je o tem že govoril. Težava je jasna. Zaščita biotske raznovrstnosti je horizontalni ukrep, v praksi pa se tega ne izvaja dovolj. Primer, skupna kmetijska politika, to vodi po eni strani do tega, da počasi dosegamo napredek, ki jih potem po drugi strani spet izničimo. Kakšne posledice bo komisija potegnila iz teh razmer, ki so nezadovoljive, kateri novi ukrepi in koraki bodo sprejeti za to, da bi zaščitili biotsko raznovrstnost, tako da bi tudi na drugih političnih področjih to trajnostno vključili vse skupaj. In potem še druga tema, semena. Običajno biotsko raznovrstnost reduciramo samo na naravo v bistvu potem ne upoštevamo redkih živalskih vrst, rastlinskih sort in tako dalje, kajti to potem ne spada na splošno pod biotsko raznovrstnost. EFAO pravi, da je 75 odstotkov rastlinskih vrst že izgubljenih v 21. stoletju. In najbolje zaščitimo naravo tako, da pač grobo rečeno, pustimo naravo primeru, vendar pa potrebujemo tudi seveda aktivno izrabo kmetijstva, zato da hm, lahko obstajamo. In kateri ukrepi so predvideni, da bi podeželsko biotsko raznovrstnost razvijali trajnostno? In kateri zakonodajni ukrepi so po vašem mnenju najpomembnejši in najbolj nujni? Marca omaknjen predlog komisije o uredbi o semenih je bil popolnoma neproduktiven, v bistvu je bil protiproduktiven. Ali bo GDNV pripravil novelo te zakonodaje. Upam, da bom dobila torej odgovor na to vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Grebrandi. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa generalnemu direktorju za to, da je prišel k nam in da nam je predstavil umestni pregled. Ko pride v Evropi do resne krize, potem pogosto vidimo, da mora potem predsednik komisije, predsednik sveta prezeti vajati v svoje roke, predsedniki držav in vlad morajo prezeti nadzor. Imamo potem dodatne evropske svete in tako se lotevamo pač krizo v Evropi. Danes govorimo o krizi glede biotske raznovrstnosti. Ta je morda največja od vseh. Sprijaznimo se s tem. Gospodarska kriza bo ne, manjša kriza, primerjava z biotsko raznovrstnostjo, če ne bomo kaj storili. To je tisti pravi izziv za človeštvo. Vendar pa na ravni predsednikov vlada popolna tišina in tudi na nižjih ravneh je vse skupaj relativno tiho. Tako da bodimo pošteni. To je ena največjih kriz, s katerimi se soočamo kot človeštvo in enostavno teh kriz ne rešujemo na pravi način. Če se ogledam v mestni pregled, potem vidim zelo veliko opozoril. No, nekje na določenem področju opozorila še ni. Tukaj gre za invazivne tuje vrste. Zakaj je tukaj še vedno kolikor toliko vse v redu, zato ker še nismo v fazi implementacije. Pogosto imamo zakonodajo in mislimo, da je vse lepo in prav. Sedimo križem rok in države članice naj to izvedejo. Vendar pa, če preberemo mestni pregled, potem je to tista ključna težava. V bistvu skoraj da nimamo ustreznega izvajanja in izvrševanja tam, kjer imamo ustrezno izvajanje, imamo neverjetne rezultate. Pogosto se pritožujemo, da ni pravih rezultatov, če se gledamo direktivo o pticah in o habitatih. Tam, kjer se to izvaja ustrezno, vidimo neverjetne rezultate. Morda je to celo najbolj učinkovita evropska zakonodaja. Torej, tako je torej stanje. Imamo katastrofalni umestni pregled, pet let, če imamo za dosego ciljev vemo pa, da jih ne bomo nikoli dosegli, če bomo nadaljevali tako kot eh, do sedaj. Seveda moramo usmeriti se tudi v države članice, vendar pa kaj pa Evropska komisija? Nekoliko razočaran sem zaradi tega poročila o mestnem pregledu. Komisija se predstavlja kot najbolj politična komisija kadarkoli in Evropska komisija se mi zdi politični organ. To, kar vidimo tukaj, pa je dokument organa za ocenjevanje. Veliko stvari je torej omenjenih, ki ne delujejo in potem gremo naprej. Skušamo najti rešitve, korake, ki bomo storili, da bi to popravili, pa časa takega ni. Torej, moje največje vprašanje za komisijo je, tako kot je gospod Linz to že omenil, kaj boste sedaj storili, komisija, kateri so naslednji koraki. Boste to dali na dnevni red predsednikov, namesto da je to samo na tehnični ravni. Potrebu, torej potrebujemo bolj drzne korake komisije. Potem pa še zelo konkretno vprašanje. To je v skladu z veliko pisnimi vprašanji, ki sem jih podal v zadnjih letih to, kar smo videli v zadnjih nekaj letih zaradi varčevanja, je zniževanje izdatkov na nacionalni ravni za naturo. Tukaj smo videli velike reze. Na nizozemskem 60 do 70 odstotkov zmaševanja sredstev za zaščito narave. Veliko, kar sem popraševal, kakšne so razmere v drugih državah članicah in zaenkrat je odgovor komisije vedno tak, da enostavno ne vemo. Komisija enostavno ne ve, kaj menijo države članice glede finančne pleti zaščite narave. Zelo konkretno vprašanje je torej sledeče. Je komisija že naredila analizo nacionalnih proračunov, za to, da bi ugotovili, ali smo finančno na pravi poti, zato da bomo imeli ustrezno izvajanje in izvrševanje na nacionalni ravni. In drugič, kateri so torej tisti bolj držni koraki, ki jih bo komisija sprejela, da bi dosegli cilje leta 2020. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Še zadnja poročevalka v senci, gospa Avken. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sama bi lahko dobesedno podprla vse tisto, kar je kolega Gerbrandi ravno kar povedal. V skupini zelenih se strinjamo, da je to zelo resno vprašanje. Sedaj potrebujemo konkretne ukrepe. Pred nekaj tedni sem bila prisotna na odboru regij, kjer so predstavili poročilo, podobno temu, kar smo slišali danes dobri rezultati v okviru Nature 2000, zelo dobre rezultate se tam dosega. Tam, kjer komisija ni prisotna s svojimi dejavnostmi, pa se pozitivnih rezultatov ne dosega. V odboru za peticije vedno znova govorimo o Naturi 2000 in zakonodaji z tega področja. Državljani so tisti, ki se obračajo na parlament in se jezijo, ker ne spoštujemo zakonodaje in pravijo, da bi morali nekaj storiti s tem v zvezi. Resolucija odbora regije je zelo podobna stališču skupine zelenih, Alde in nekaterih drugih. Ta resolucija je bila soglasno sprejeta. Mislim, da se je samo eno zdržal glasovanja v odboru regije. Sama sem bila poročevalka v senci, ko smo sprejeli sedmi okvirni program v času irskega predsedovanja. Tam zelo jasno piše, da mora komisija poskrbeti za to, da se sprejme zakonodajne pobude, da preverimo, kaj se dogaja. In komisijo sprašujem, kaj počne. Narava je očitno manj pomembna zadeva za to komisijo. Komisija se ukvarja zgolj z velikimi temami, narava za njih ni velika tema, kar ni dobro. Ukvarja se zgolj z velikimi političnimi temami. Komisija mora spoštovati tisto, kar so odločili politiki. Ne pa, da bi se najraje tega, kar znebila in spoštovala zgolj tisto, kar se zdi primerno. Spoštovati je treba zakonodajo. Ko smo sprejeli sedmi okoljski načrt, smo zelo jasno zapisali, da želimo videti napredek na tem področju. Morda ciljev ne bomo dosegli leta 2020, ampak vseeno bi bilo lepo videti, da se stvari vsaj izboljšujejo tudi na strani komisije. Hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Zelo vesela bom, če se boste držali dodeljenega časa za govor. Veliko točk imamo še na dnevnem redu. Gospod Petrle. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodu Kalehi čestitam za prevzem izredno odgovorne vloge in glede na to, da je bil nekoč zadolžen za letalstvo, si predstavljam, da bo iz ptičje perspektive zelo dobro videl področje, ki ga je prevzel. E, hvala za predstavitev in za ambicijo glede uresničevanja sprejetih ciljev, kar nedvomno delimo ohranjanje biotske raznovrstnosti je zadeva našega preživetja. Nisem vesel, da moramo deliti zaskrbljenost zaradi nezadostne dinamike uresničevanja. Vesel pa sem, da delimo isti konceptualni pristop in cilje do leta 2020. Prav je, da se posvečamo posameznim izginjajočim vrstam flore ali faune, hkrati pa se moramo bolj ukvarjati z vzroki za generalno napredujoče onesnaževanje ki je razlog za upadajočo naravno odpornost rastlin in živali, kar je seveda močno povezano z načinom kmetovanja, pridobivanjem energije, industrijo, prometom, urbanizacijo in še čim. Problema ne bomo rešili z manj istega, ampak z več drugačnega. Problematično stanje kliče po paradigmatski spremembi in bolj bi morali ločiti med tem, kaj je razvoj ali ekspanzija od tega, kar vodi v trajno rast sam se bolj ukvarjam s čevelami. Prav v tem istem prostoru smo se nekaj dni prej ukvarjali z umiranjem čevel. Ponovno smo ugotavljali, da čebel ne morejo rešiti čebelari sami in da je potrebno sodelovanje številnih deležnikov. Na koncu bi rad povdaril tisto, kar je gospod Kaleha omenil eh, ob svoji predstavitvi. Čas je za integralne strategije. Sektorski pristop je premalo, videti moramo celo sliko in deljeno odgovornost. Mm -hmm. Povezati moramo strategije na področju kmetijstva, gozdarstva, okolja, energetike, prometa in še česa. Še posebej zato, ker razvoj na področju energetike ne gre v smeri naših ciljev v zvezi s klimatskimi spremembami. Gospoda Kaleha bi rad vprašal, kje on vidi ključne potrebe in možnosti za več sinergije in za integralne strategije. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Gospod Vojtama. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa komisiji za to predstavitev. Prebral sem tudi sklepe in eden od pomembnejših sklepov je, da mora države članice v celoti izvajati zakonodajo z področja biotske raznovrstnosti. Sam imam vprašanje s tem v zvezi. Mislim, da ne obstajajo velike razlike med državami članicami na tem področju. Bi lahko povedali kaj več s tem v zvezi? Zanima me, če prihaja do izkrivljanja konkurenčnosti. Če želimo zagotoviti enake pogoje delovanja, kako naj se tega lotimo? Druga zadeva, tehnologija bi lahko odigrala pomembno vlogo pri izpolnjevanju ciljev z področja biotske raznovrstnosti. Raziskave, inovacije in tako naprej so prav tako področja, kjer je tehnologija lahko pomoč. Zanima me, če komisija v tem vidi potencial, če ja, kako namerava poskrbeti za več inovativnosti, zato da bi dosegli te cilje. Še tretje vprašanje kaj sem že hotel povedati? Aha, naprimer, obstaja veliko ukrepov, naprimer, ko ste se pogovarjali o SKP, ljudje enostavno izpolnijo obrazce, dobijo certifikat, tudi ko gre za zelenitev. Morda bi bilo bolje, če bi imeli neke vrste enote opravljenih ciljev, naprimer enota, ki bi se ukvarjala z biotsko raznovrstnostjo, tako da bi kmete tudi nagrajevali na podlagi dosežkov. Je to možno? Komisija morda razmišlja o tem, da bi imeli bolj ciljno usmerjeno politiko. Hvala. Hvala lepa, gospa Mrljo. Gospa ne govori v mikrofon. Ja, eigentlich sollte das anders. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Spregovorili ste že o številnih stvarih, tudi sama bi se rada zahvalila za to umetno poročilo. To, da um, čutim določeno nelagodje in to sem opazila tudi pri drugih, namreč nismo tako daleč, kot bi morali biti, kar se tiče biotske raznolikosti. Lepota in raznolikost narave, to je to, kar uh, ljudje v Evropi cenijo ampak ne mislimo vsak dan na to, da bi lahko to izgubili. In več bi morali storiti za to in za to bi morali, um, v to bi morali uložiti tudi denar. Specifično bi rada spregovorila o eni stvari. Vprašanje je bilo, katera politična področja eh, bi lahko podala svoj prispevek. In kmetijstvo je tisto področje, ki bi lahko dalo več od sebe. Še vedno me jezi, da je termin uh, uh, maja in sicer za eh, vrnitev v obdelovalne površine. In mislim, da bomo na ta način uničili veliko biotske raznolikosti. In zato tudi sprašujem, kaj bi lahko na področju kmetijstva storili več, zato da bi spodbujali kmete, da podajo svoj prispevek. In zato so kmete tudi pripravljeni, radi bi pomagali. Ampak potem se soočajo z zahtevo, kot je naprimer termin za spremembo ob koncu maja. In to bo šlo na škodo biotske raznovrstnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospa na nano. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa tudi generalnemu direktorju za to predstavitev. Sama bom izpostavila najprej metodo, pa tudi sam način razmišljanja komisije. Komisija ocenjuje, kakšni bi bili stroški, če ne bi imeli zakonodaje. Mislim, da gre tu bolj za znanstveno fantastiko, kot pa za znanstveno oceno, ki temelji na dokazih. Komisija tudi izpostavlja neizpolnjene cilje in posamezne neuspehe. Pod vprašaj pa postavlja naprimer dogodke, ki se pojavljajo na globalni ravni. Zanima me, če ima komisija morda na voljo dodatne elemente, ki jih je analizirala kasneje, a posteriori. Ali menite, da se lahko doseže karkoli na lokalni ravni, če je strategija neočinkovita. Mislim, da ne morete vseh neuspehov pripisati podnebnim spremembam. Na lokalni ravni bi morali skrbeti za izvajanje evropskih strategij. Naj za primer navedem naslednje. Evropska unija je zač želela zaščititi kormorane, vendar je svojimi ukrepi predvsem znižala količino teh živali v rekah. Se vam ne zdi, da ste dosegli neuspeh, zato ker niste upoštevali lokalnih danosti? Zanima me tudi, kako nameravate to strategijo izvajati na lokalni ravni, kakšne instrumente ste predvideli, kaj z eksotičnimi invazivnimi vrstami, Te so podvržene tudi nekaterim sanitarnim in fitosanitarnim ukrepom. Ali boste prepovedali uporabo nekaterih metod? Tu smo že pri prvem protislovju namreč. Še eno vprašanje imam. Kakšno stališče namerava komisija zauzeti do teh vprašanj? To je drugo protislovje. Govorite o okoljskih določbah iz prostotrgovinskih sporazumih, vemo pa, da je mednarodna trgovina tista, ki prispeva k širitvi invazivnih vrst. V poročilu menjate tudi blagodejne učinke naravnega osmenjevanja. Zanima me in opraševanja. Zanima me, ali ste naklonjeni temu, da bi sprejeli tudi prepoved uporabe določenih sulfatov. Kolegica Golar je že podala predlog s tem v zvezi. Toliko o biotski raznovrstnosti. Hvala. Ti, uh, hvala lepa, gospod Florenc. Marsikaj ste že povedali. Zato lahko pravzaprav povem samo to, da marsikaj podpiram. Koliko Gerbrandijo bi povedal sledeče, se če pa brskam nazaj, potem vidim, da skoraj da nikjer nismo dosegli napredka in potem se moramo vprašati, zakaj v moji državi tudi ni vse v redu, seveda ne. In potem se moram vrniti k svoji stari lajni. Države članice počno, kar hočejo, verjemite. Komisija točno ve, kajti ko smo v pogajanjih, ki so trajali celo noč, je komisija razvijala manevrske prostore, ampak to so vedno znova izhodi za beg. In to komisija dobro ve. Če rečemo, da uh, uh, kmeti nekaj posejajo, potem je to pozelenitev. In to tudi ni škodilo. Ampak da bi bil ta učinek eh, pozelenitve nekaj, kar bo prispevalo k eh, biotske raznolikosti, potem so to zgolj sanje. Kaj ti? Vse to lahko hitro izumre, treba je začeti mnogo prej. To je samo eden od primerov, ki ne delujejo. Moji kolegi so vsi dajali, komisija, izdelajte prosim predlog. Komisija bo nedvomno izdelala predlog, ampak komisija je že tisočkrat kaj predlagala, pa države članice tega niso izvajale. Morda včasih zahtevamo preveč, ampak če se vrnem v svojo volivno okrožje in če ljudem razložim, kaj je to biotska raznolikost, potem je, so tam številni ljudje, ki rečejo, ja, kaj je to sploh. In včasih to poskušam razložiti kot uh, naravni kapital. V Evropi imamo problem zavesti, In sam nisem bio kmet in to ne bom postal, sem tradicionalni kmet. Pa vendarle trdim, da imamo tukaj problem z zavestjo, kar se tiče kmetijstva. In bi morali takšne razprave, kot je današnja, imeti skupaj z odborom za kmetijstvo. To poznam že 25 let govorimo eh, drug mimo drugega, ampak mislim, da moramo sodelovati in ko smo pri ozelenitvi. Potem naj povem sledeče, mi moramo vzgajati in komisijo lahko samo spodbujam, eh, da naj resno spregovori z državami članicami. Torej, tudi moja država počne napake kot druge. In res se sprašujem, ali potrebujemo še nove zakone. Morda potrebujemo nekoliko več kontrole. Ampak veliko pomembneje bi bilo, da bi povabili naše kmetovalce, naše ministre za kmetijstvo in jih povprašali po njihovih predlogih o tem, kako si zadevo predstavljajo, kako ne gre naprej. Če bomo nadaljevali tako kot do sedaj, nam ne bo uspelo treba je preveriti, kakšno zavest imajo ljudje v naših krajih, v naših vasih. Kako, kako si oni predstavljajo pot naprej? To je zelo težka naloga. Ampak mislim, da bomo samo tako prišli naprej. Bojim se, da imam prav. Hvala lepa še, gospod Torvalds, kot zadnji. Hvala predsedujoča. Zelo kratek bom in tudi zelo neposreden. Prebral sem dokument in sicer včeraj. Moj prvi odziv je bil, tu so zgolj makroštevilke v tem poročilu. Makroštevilke nam pravzaprav nič kaj veliko ne pomagajo. Zato, ker ne povejo, kdo je opravil domačo nalogo in kdo zaostaja. In to je gotovo gotov recept za to, da uporabljamo eno rešitev za vse. Mene zanima, kdo je nalogo opravil, kdo je ni in zakaj. Če si pogledate zakonodajo z področja Nature 2000, nacionalna zakonodaja jo prenaša. Se pravi, da se izvajanje vrši na nacionalni ravni, številke pa so makroštevilke. Makroštevilke izgledajo sicer lepo, ampak nam ne pomagajo kaj veliko. Če se hvala lepa, veliko vprašanj za komisijo. Gospod Krespo, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj se najprej zahvalim vsem članicam in članom odbora, ki so izpostavili veliko vprašanj. Bom skušal storiti vse v svoji moči, da odgovorim, ampak prvi mesec sem šele na tem položaju, zato prosim za malo potrpežljivosti. Če ne dobite odgovora v tem trenutku, ga boste prejeli kasneje ko se bomo pogovarjali dvostransko. V številnih pripombah je bilo moč zaslediti nezadovoljstvo. Pravite, prebrali smo poročilo, ampak kje so rešitve? Prebrali smo poročilo, obstajajo težave na področju biotske raznovrstnosti, ampak kaj predlagate? Vidimo, da napredek ni dovolj dober, ampak kaj bo komisija storila s tem v zvezi? Prebrali smo poročilo, ampak stvari niso dobre. Zdi se mi, da ste številni izrazili frustracijo in ta frustracija v parlamentu kaže na to, da obstaja precej pomislekov v zvezi s tem poročilom. Vsi ste povedali, kako pomembno je, da zaščitimo biotsko raznovrstnost. Gospod Grabrandi je bil precej glasen glede tega, mislim, da je podal tudi dober primer. Tu ne gre za neko krizo, samo še ena od kriz, s katerimi se soočamo v Evropi. Gre za krizo planeta, zato je zelo pomembno, da svoje delo pravilno opravimo. Druga zadeva. Naj vas spomnim na pogoje, ki veljajo na tem področju. Razumem sicer, da ste številni nepotrpežljivi, vseeno bi vas rad spomnil na pogoje. Kot prvo, naj vas vse pomirim. Smo znotraj okvira sedmega okoljskega programa to je edinstven program. Vse institucije so se dogovorile glede tega programa, sprejeli smo ga v postopku soodločanja. Zelo pomembne cilje imamo v tem sedmem okoljskem akcijskem programu in vsi želimo seveda izpolniti te cilje. Na voljo imamo tudi strategijo biotske raznovrstnosti, ki je bila sprejeta marca 2010 na ravni Evropskega sveta. Gospod Grebrandi, vam odgovarjam. Ne gre za to, da bi se mi želeli znebiti svoje odgovornosti. Strategija je bila sprejeta na vrhu. Na Evropskem svetu je bil dosežen sporazum o tem. Imamo en skupni celoviti cilj. Do leta 2020 moramo ohraniti biotsko raznovrstnost. Šest ciljev je, ki jih skušamo doseči. Kaj počnemo v tem trenutku? Že v vodoma sem povedal, da zagotavljamo dejstva, informacije v zvezi s tem, kje se trenutno nahajamo. Komisijo ste prosili, da predstavi dejstva, kaj se dogaja pri posameznih ciljih, ali napredujemo, da ali ne. Ali smo bliže doseganju cilja, da ali ne, kaj se dogaja pri izvajanju programa Natura, direktive o ptičjih, direktive o pomorskem okolju. Dejstva vam sedaj ponujamo. Ta dejstva smo predstavili vam, Evropskemu parlamentu, svetu, ker je naša komisija politična komisija. Me ne želimo tega skrivati v nekem poročilu, želimo vsi, da ta dejstva pridejo na plan, potem pa ste vi na vrsti. Pričakujem pa, da ko boste prebrali ta dejstva, se boste tudi politično odzvali kot parlament. Enako velja za svet. Tako da bodo institucije lahko zauzele stališče ali smo na pravi poti ali nismo na pravi poti. Če nismo, se bomo morali pogovoriti, opraviti bomo morali politično razpravo o ukrepih. Danes pa vam zgolj predstavljamo dejstva. Dejstva, kot sem že povedal, so nedvoumna in jasna. Očitno bo treba še veliko postoriti. Nekateri ste tudi omenili, da ta dejstva prihajajo iz makrostrategije. Zakaj? Zato, ker so bile zadeve opredeljene na makroravni. Šest ciljev smo opredelili, gre za, kot sem že prej povedal, celovit cilj ohranjanja biotske raznovrstnosti. To se vse izvaja na makroravni. V poročilu pa tudi piše, da moramo več storiti na področju izvajanja, spoštovanja in izvrševanja. Tu se zadeve zapletajo v poročilu tudi piše, da se stvari pač dogajajo. Če lokalni, regionalni organi sodelujejo, če deležniki sodelujejo, potem je uspeh zagotovljen. Sam sem bil prejšnji teden v Baden-Württembergu, podelil sem tudi nagrado Natura 2000, oni so upravili izjemno delo. 40 poti so opredelili v okviru tega projekta, kjer skušajo zaščititi okolje. Mi želimo ponovno oživiti naravo. Ko se lotite lokalnih in regionalnih projektov, vidite, da je dosežen napredek. Vsi ste tudi omenili, da je treba poskrbeti za ustrezno usklajenost posameznih dejavnosti, tudi poročevalec, gospod Demesmekars. Je pa biotska raznovrstnost tudi z gospodarskega vidika zelo pomembna. Ne gre zgolj za vprašanje, ki je povezano z naravo, temveč je povezano tudi z gospodarsko in socialno razsežnostjo. Ta dejstva so sedaj na mizi. Sedaj se bom lotil vprašanj, ki ste jih izpostavili. Gospod Demesnaker je rekel, ali komisija meni, da to ni več politična prednostna naloga. Mislim, da ostaja pomembna politična prednostna naloga, zato smo tudi pripravili poročilo in zato upamo, da bo parlament podal politični odziv. Enako velja za svet, zato da se pomaknemo naprej. Gospod Mesmakar si je govoril tudi o tem, kako bi lahko poskrbeli za večjo osveščenost, ali bi komisija lahko storila več. Javnost meni, da ni to naša odgovornost. Kar nekaj dobrih primerov imamo, ki bi jih lahko pokazali. Pri tem lahko sodelujemo s parlamentom, lahko pokažemo, kje so projekti delovali vendar se mi zdi, da to ni zgolj naloga komisije. Sodelovati moramo z vami, vi imate v svojih volilnih okrožjih dovolj dela za upraviti, lahko sodelujemo tudi z odborom regiji, z državami članicami, povečati je treba osveščenost. Zato smo tudi pripravili to poročilo. Pa tudi anketo Eurobarometra smo naročili. Eurobarometer pravi, da večina državljanov meni, da gre za resno vprašanje. Številni državljani tudi menijo, da so odgovorni za to, kar se dogaja. Ne želijo se znebiti te odgovornosti, si pa želijo izvedeti več, želijo več osveščenosti. Zato bomo morali na tem področju še delati. Gospod Nesmaker se je tudi rekel, da moramo povezati javno zdravje in biotsko raznovrstnost. Poročevalec in gospod Lize sta spraševala, kako lahko zdravstveni pregled povežemo s tem delom. Rezultati posvetovanj in rezultati zdravstvenega pregleda lahko igrajo pomembno vlogo. Rekli ste, ali nam lahko poveste kaj več o tem. Lahko povem, da trenutno pripravljamo oceno. Kolegi so tisti, ki analizirajo 550 tisoč odgovorov na zdravstveni pregled. Popolnoma pregledno bomo delovali. 20. novembra bomo predstavili analizo in rezultate, tako da ste vsi vabljeni, da se 20. novembra odeležite javne predstavitve, ki organiziramo z vsemi deležniki. Na tej predstavitvi bomo predstavili analizo. Potem pa se bomo pogovarjali o tem, ali naj zakonodajo okrepimo, ali je težava morda v izvajanju. Se pravi, ali potrebujemo dodatna pravila, ali se problemi pojavljajo pri izvajanju. V tem trenutku vam težko povem, kakšen bo rezultat te analize, počakati moramo, da se opravi študija. Potem se spraševali o tem rdečem seznamu. Za nas je to ključni dejavnik pri ocenjevanju, v poročilu se to omenja in komisija si želi razširiti ta rdeč seznam. Upam, da bomo lahko podali pozitivni odgovor. Gospod Lize je povdaril tudi pomen biotske raznovrstnosti. Rekel je, da potrebujemo zelo jasen časovni okvir, jasne sklepe. Sprašuje, ali bomo spremenili smer, ali bomo sprejeli novo direktivo, ali bomo morali več delati na področju izvajanja. Mislim, da je izvajanje najbolj problematično. Spraševal je tudi o okrepih. Mislim, da bi morali najprej preveriti nacionalne, lokalne, regionalne ukrepe, preveriti je treba financiranje. Preveriti je treba tudi, ali bi morali v posameznih primerjih morali sprožiti sodne postopke. Če država članica ne izpolnjuje zakonodaje, potem mora komisija sprožiti postopek. Zelo verjetno bomo sprejeli tudi pobudo o pregledu izvajanja okoljske zakonodaje. Ni enostavne rešitve za vse te težave. Gospa Kadenbach je spraševala po finančnih instrumentih. Tu gre za ključno vprašanje. Se pravi, ne gre zgolj za zakonodajno izvajanje, gre tudi za to, kaj lahko storimo za to, da bi države članice finančno podprli, zlasti v posameznih regijah. Dva pomembna vira bi rad tu izpostavil. Program LIFE je na voljo, ampak sredstva niso obsežna. Z njimi sicer lahko financiramo nekaj projektov imamo regionalna sredstva, imamo skupno kmetijsko politiko. Kar zadeva skupno kmetijsko politiko, drži, da imamo kar nekaj pozitivnih rezultatov na področju zelenitve v prvem stebru. So pa države članice odgovorne za to, imajo veliko fleksibilnosti, same se lahko odločajo o tem, kako bodo izvajale ukrepe z področja biotske raznovrstnosti. Države članice so torej to za to pristojne. Ko bomo opravili pregled SKP-ja, bomo tudi videli, kaj se dogaja na področju kmetijske in gozdarske prakse, kako lahko s temi praksami spodbujamo tudi biotsko raznovrstnost. Gospa Kadenbach je spraševala tudi o regulativni doslednosti. Kako lahko poskrbimo, da bo ta mainstreaming opravljen v okviru SKP-ja? lahko bi opravili več dela skupaj z državami članicami, tako da bodo same lahko več ukrepov usmerjale v posamezne stebre. Potem ste spraševali o predlogu o semenih, ali ga bomo spremenili. Ne vem, ali ima komisija dovolj pristojnosti, da spremeni ali zavrne predlog, ki ga je sprejel kolegi genetsko raznovrstnost upoštevamo, to vam lahko zagotovim, vendar je pri tem dosjeju vodilni direktorat Kedi Sanko. Bom pa zagotovo kolegom posredoval vaše pripombe. Gospod Grbrandi je spraševal o biotski raznovrstnosti. Pravi, da je biotska raznovrstnost trenutno velika kriza. Spraševal je o izvajanju, zanima ga, kaj bomo storili, kakšni so naši naslednji koraki. Vaše poročilo je po našem mnenju prvo poročilo, ki ponuja dokaze političnim institucijam v zvezi s tem, kaj se dogaja glede napredka. Pri vsakem cilju smo skušali podariti, kje se pojavlja problem. V Naturi 2000 smo dosegli napredek, ko gre za zakonodajno področje pomorskega okolja nas čaka še nekaj napredka. Več truda bo treba vložiti tudi strani držav članic, bolje bo treba upravljati tudi s finančnimi veri, potem je to vprašanje zdravstvenega pregleda, tu je rodnih vrst. Ne strinjam pa se z vašo analizo rezultatov. Vi pravite, da rezultati celostno gledano niso spodbudni, da ste pričakovali boljše rezultate. Biti moramo iskreni. Na podlagi dokazov, ki jih imamo sedaj na voljo, se moramo s parlamentom pogovoriti, pa tudi s svetom ali lahko vsi skupaj pripravimo akcijski načrt oziroma posamezne ukrepe. Če se bomo sredotočili na izvajanje, katera naj bodo ključna področja, katere ukrepe bi bil parlament pripravljen podpreti, kako lahko zagotovimo mainstreaming te politike z ostalimi politikami, ali potrebujemo več osveščanja, kakšne specifične ukrepe naj sprejmemo, ali naj vključimo vse akterje. Tu vendarle ne gre zgolj za vprašanje, s katerimi se ukvarjajo politiki. Državljani, kmetje, lovci, lokalne skupnosti, vsi ti akteri bi morali biti vključeni. To je po mojem mnenju izjemno pomembno. Se pa strinjam z vami, ko podajate mnenje o analizi. Nimamo na voljo dovolj informacij glede tega, kaj se dogaja s proračunskimi sredstvi na nacionalni ravni, kaj se dogaja z naravnim kapitalom, premalo informacij imamo s tem v zvezi in države članice bi res lahko povprašali potem. Imate pa zagotovo prav, biti moramo bolj drzni skupaj z ostalimi institucijami, če želimo doseči napredek. Gospa Auken je bila zelo kritična, pravi, da nismo dovolj politični, ampak mislim, da sem na to vaše vprašanje že odgovornil. Mi smo vam pripravljeni slediti, če imate dobre zamisli, kako naprej. Z državami članicami se moramo dogovoriti, v parlamentu ste očitno bolj ali manj soglasni. Pri sedmem okoljskem akcijskem programu moramo doseči napredek. To je bistvo našega dela, kajti o tem programu smo se dogovorili z vsemi institucijami. Hvala lepa tudi gospodu Petrletu. Z njim sem se pogovarjal tudi o letalstvu, vidi težave tudi z tega helikopterskega pogleda. Pravite, da se soočamo s številnimi izzivi. Vi ste govorili o večletni strategiji. Odgovor je da. Potrebujemo ne samo večletno strategijo, temveč strategijo, ki zajema več deležnikov in ki bo tudi bolj aktivna. Zanima vas tudi, kolegi, kaj lahko države članice še storijo. Dobro bi bilo, če bi vsi vedeli, kaj počnemo. Več moramo storiti na tem področju cilji so bili opredeljeni sektorsko, imamo na voljo splošne informacije, bi se pa res morali spustiti nekoliko bolj v podrobnosti. To, kar ste povedali, kolega, je merodajno. Namreč preveriti moramo, kateri so tisti pridni učenci, kateri so bolj uspešni, razmere res niso enake pri vseh. Omenjali ste tudi tehnologijo in v svojem vprašanju se že na, lahko najdete tudi implicitni odgovor. Na področju ohranjanja gozdov se uporablja tehnologija in inovacije, ekoturizem, ekoinovacije, to so področja, kjer tehnologija igra pomembno vlogo tudi pri naravnih virih. Z državami članicami si lahko delimo dobre prakse in povečamo sveščenost. Še v zvezi s skupno kmetijsko politiko Omenjali ste, da bi politika morala biti bolj ciljno usmerjena. Zagotovo bomo opravili pregled, tako da bomo imeli priložnost stvari popraviti. Če se vrnem še na to, kar je omenil gospod Florenc. Skupaj moramo delati z ostalimi deležniki, če želimo biti uspešni. Še dve pripombe. Gospa Meljer je podarila vrednost narave lahko zgolj potrdim to, kar ste povedali. Gospa Dornan pa ni bila najbolj zadovoljna z metodologijo, ki smo jo uporabili. Nismo pravili ex post analize. Kako lahko komisija torej poskrbi za usklajenost z lokalnimi elementi? Mislim, da je zelo pomembno, da sodelujemo z lokalnimi skupnostmi. In pravimo tako, srdite, da ni zgolj evropska raven za odgovorna za iskanje rešitev. Če sodelujemo z lokalno ravnjo, dosegamo boljše rezultate na področju biotske raznovrstnosti. Instrumenti obstajajo, samo bolje jih moramo znati uporabljati. Zagotovo se bo v razpravi to še pojavilo. Gospod Florenc je podaril tudi odgovornost držav članic na področju kmetijstva, tudi znotraj odbora za kmetijstvo. Gospod Torvalc je omenil mikroš oziroma makroštevilke. Evropski svet je tisti, ki jih je opredelil, mi moramo potem delo zgolj izpolniti. Za zaključek bi se vam rad zgolj zahvalil. Mislim, da sem kar nekaj odnesel od te razprave. Prvi mesec sem v tej funkciji, razprava v, raz, v odboru je bila zelo živahna. Lahko vam povem, da se bomo še vrnili v odbor, preverili bomo vse pripombe, ki ste jih podali. Vidim, da ima parlament zelo jasno stališče na tem področju. Tudi Luksemburg želi še pred koncem leta sprejeti sklepe na tem področju. Zato se mi zdi, da imamo priložnost, da izboljšamo razmere na terenu, da poskrbimo za boljšo osveščenost. Bi pa tudi sam pozval Evropski parlament, da nekaj stori s tem v zvezi, komisija dela sama ne bo mogla upraviti. Državljane je treba opozoriti na to in vi ste najbolj primerni za to, da državljane na to opozorite, ker ste izvoljeni predstavniki. Zelo pomembno je, da v prihodnih mesecih vsi skupaj posredujemo sporočilo, s katerim bomo državljane prepričali v to, da če se vlaga v biotsko raznovrstnost, je to najboljša naložba za planet in tudi za prihodne generacije. Hvala lepa. Hvala lepa. Bojim se, da smo zelo pozni in eh, lotiti se moramo naslednje točke. Kar se tiče časovnice, eh, 16. november je rok za eh, predloge sprememb. Sedaj, če ste pripravljeni, pa bomo pričeli za javno eh, predstavitvijo in sicer ulaganje v naravo in biotsko raznolikost, izzivi in priložnosti. Gospod Damasmakar je poročevalec in on bo otvoril to razpravo. Laat mij toe om dan heel kort te zijn, omdat we uh, achter. Hvala lepa. Kratek bom, kajti, kot ste že dejali, nekoliko smo v časovni zamudi. Sem poročevalec za to strateško poročilo in lahko povem, da sem zadovoljen. Sicer smo bili pod časovnim pritiskom, pa vendar le nam je uspelo danes organizirati to javno predstavitev. In prevričan sem, da uh, bodo strokovnjaki, ki smo jih povabili, podali zelo eh, dobre prispevke, tudi navdihe za poročilo, ki ga ravno uh, zapisujemo in ki ga bomo zaključili v naslednjih dneh. Za nami je že zelo um, burna razprava. Slišali smo tudi predstavnika komisije in naše strokovnjake bi prosil, da se nam tukaj pridružijo, kajti zelo me zanima, kakšen navdih bomo lahko črpali iz njihovih eh, prispevkov. Kot sem dejal, pa res nimamo veliko časa. Točno tako. Sedaj pa bom dala besedo gospodu Robiju Biverju. On eh, je poročevalec iz odbora Rigi. On nam bo podal kratek prispevek. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane gospe in gospodje. Hvala lepa, da lahko spregovorim kot predstavnik odbora Rigi strokovna komisija ENVE odbora regije 28. septembra sprejela mnenje o umisnem pregledu. Poleg tega je odbor v preteklem letu eh, sprejel tudi mnenje o izvajanju strategije o biotski raznolikosti Evropske unije. In eh, kopije, kopije teh dokumentov um, so tukaj na razpolago. Uh, Omestni pregled Evropske komisije kaže, da smo še zelo odaljeni od doseganja ciljev biotske raznolikosti. Po drugi strani pa številne izkušnje kažejo um, to, da so številne regije in mesta že kar nekaj uložili v naravo. In to kaže tudi eh, izkušnja iz Luksemburga, ne glede na to, da je program Life Evropske unije skromen. Uh, Naj vam predstavim štiri poglavitna priporočila odbora regije, kako bi lahko pospešili strategijo o biotski raznolikosti Evropske unije. Prvič, EU in države članice bi morale, bi morale intenzivneje sodelovati s tistimi, ki so odgovorni za izvajanje. Moramo jih podpreti. To so regije, občine in mesta. To je slišati eh, zelo samoumevno, ampak ni odboj regiji je v zvezi s tem izdelal številne konkretna priporočila. Sa primeri. Drugič, imamo dve eh, direktivi o zaščiti narave in v očeh lokalnih skupnosti sta izrednega pomena za zaščito vrst in habitatov. Evropska komisija ne sme odpreti direktiv, ampak si mora prizadevati za eh, okrepljeno izvajanje. Regije in mesta potrebujejo čas, da bodo lahko izkoristila potencial direktiv. To velja tudi za tako imenovane eh, problematične vrste. Treba pa je poskrbeti tudi za eh, informiranje in senzibiliziranje širše javnosti. Tretjič, v omrežju Natura 2000 lahko beležimo prve uspehe, ampak nujno potrebujemo tudi več zaščite nature, eh, narave zunaj Natura 2000. Spodbujati je treba zeleno infrastrukturo na vseh upravnih ravnih, vključno s um, zeleno infrastrukturo. Potrebujemo tudi obvezni pravni okvir Evropske unije za to, da ne bo nobene neto izgube pri biotske raznovrstnosti in storitvah ekosistema. Četrtič, drugi, eh, se, vsi drugi sektori morajo um, izpolnevati svoje obveznosti, naprimer kmetijstvo kmetijska politika Evropske unije eh, mora biti izboljšanja in sicer kar se tiče neposrednih plačil in kar se tiče eh, razvoja podeželja. Pri agravnih, pri kmetijskih skladih bi morali popraviti napake. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa izzive pri izvajanju strategije biotske raznovrstnosti Evropske unije. Eh, z nami je gospod Luk Pas, on je direktor IUCN-a, Evropski regionalni urad. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, da eh, ste me eh, povabili na javno predstavitev, da vam povem svoje mnenje. Zlasti v kontekstu tega, zlasti v kontekstu IUCN-a. 5000 strokovnjakov in različnih odborov imamo v Evropi, ki prispevajo a, svoje znanje. Smo pa tudi globalna organizacija. In sedaj bi si to rad pogledal iz globalne perspektive IUCN-ja. Opažamo zaskrbljujoče trende v globalnem kontekstu, kar se tiče prizadevanj v Evropski uniji. In to lahko vpliva na globalno razpravo. ambicije niso več tako visoke, kot so bile. In to poročilo je jasen dokaz za to. Potem je tu še en paradoks. Devetindevetdeset odstotkov ljudi v Evropi ima občutek, da je to pomembna tema, ampak eh, to se ne odraža pri njihovih volitvah, kajti oblikovalci odločil, odlo, odločitev oziroma odločevalci še vedno niso sprejeli uh, pomi, primernih ukrepov. Zaščita narave je izrednega pomena. Ampak to je nam jasno, ampak največji izziv je prepričati tiste zunaj Evropskega parlamenta. Eh, pozdravljam idejo, da bi eh, združili pri tej temi odbor za kmetijstvo in okolje. Ampak ne gre samo za probleme, gre tudi za priložnosti. To bi rad povdaril. Poročevalec je dejal, da je to treba pogledati iz vedika rešitev, ne samo iz vedika problema ali pa stroškov. Kajti številne izzive naše družbe bi lahko rešili tako, da bi eh, ohranili naravo, eh, ekosisteme in izboljšali eh, funkcije narave. Mi smo uvedli koncept rešitev, ki temeljijo na naravi že pred desetimi leti. In na ta način lahko povsem opredelimo, kako bi lahko uh, ohranili in pa popravili naravo. Evropska unija se leta 2011 zastavila cilj um, in želeli smo ta cilj izpolniti leta 2020, ampak um, veliko, kar se zastavimo cilje, ki jih potem ne izpolnimo in to umestno poročilo jasno kaže, da nismo niti na sredi poti je pa tukaj nekaj dobrih elementov. Dosegli smo delni napredek in izguba raznolikosti bi bila lahko mnogo večja brez te strategije, brez uredbe, brez eh, ciljev. Eh, nekoliko smo upočasnili izgubo raznolikosti, ampak številke so še vedno eh, grozljive. IUCN zbira podatke tudi na evropski ravni in imamo oceno rdečih seznamov 10 tisoč vrst. In ocene kažejo, sledeče. Pogledali smo uh, taksonomične skupine in zelo visok odstotek je ogrožen. 25 odstotkov vseh ocenjenih vrst je ogroženih, uh, torej grozi jim izginotje. Ampak naj vas pri tem upozorim, da je izguba biotske raznolikosti takšna, da je ne moramo obrniti eh, nazaj. Ko enkrat eh, izgubimo, tega ne moramo več pridobiti nazaj. Kaj so največje grožnje? Naj vam podam seznam. Napačna uporaba zemlje, kmetijska, identi, e, e, e, preveč intenzivno kmetijstvo, raz, habit, razdrubi, razdrobljenost habitatov, pretirano izkoriščanje gozdov in morij, uničen, uničenje voda, invazivne tuje vrste, pa še podnebne spremembe. To so hudi pritiski. Sedaj pa bom spregovoril še o kmetijstvu in pa o netrajnostnem kmetijstvu so pa tu še številni drugi pritiski. Ampak v tem poročilu je rdeča luč ta, kako eh, prispeva kmetijstvo k temu, čeprav bi lahko govorili o veliko rdečih eh, lučeh. Če bi bilo kmetijstvo dobro, potem ne bi bilo grožnja treba je eh, uporabljati instrumente. Imamo instrumente in upam, da jih bomo imeli še več v naslednji um, um, um, reformi skupne kmetijske politike. Države članice morajo izvajati predpise in govoriti moramo o tem, kako bi lahko združili različne instrumente. Nekatere države imajo ministra za kmetijstvo in naravo in to je zelo dobra priložnost. Kajti um, uh, uh, uh, potrebujemo namreč um, um, uh, uh, izvajanje površin za ekološkim pomenom. Če si pogledamo naslednjo reformo skupne kmetijske politike, moramo zagotoviti, da bomo res zaščitili biotsko raznolikost. Uh, To pomeni, da ne smemo izgubljati trajnega travinja in res bi morali vlagati v to. Za eh, kmetijskim izzivom ali pa priložnostjo je tesno povezana tudi grožnja opraševalcem. Gospod Peterle je to že omenil, dejal je, da je to ključno vprašanje, to eh, je velika grožnja, kajti to ima veliko vpliv na našo proizvodno hrane, 9,2 odstotka eh, čebel je ogroženih eh, in lahko izumrejo. Takšno je bilo stanje marca tega leta. Mislimo, da res potrebujemo pobudo Evropske unije za opraševalce in morali bi uvesti strategijo, da bi rešili problem habitatov in opraševalcev. Potem pa še pomorsko področje, pomorsko okolje in ribištvo zdravo morsko okolje zelo pomembno za raznolikost, pa tudi zato, ker to seveda e, predstavlja veliko vrednost. To bo pa zagotovilo tudi e, dolgoročnost ribiškega sektorja in možnost preživetja tega sektorja. E, zaščita okolja tudi zagotavlja hrano za milijone ljudi imamo eh, rdeč seznam evropskih eh, pomorskih eh, rib in 7,5 odstotkov evropskim morskim ribam grozi izginotje. In vsi vemo, kaj so razlogi za to. Prelov in. Kar potrebujemo je to, da res izpolnjujemo zahteve izkupne ribiške politike. Če si pogledate cilje, cilji so dobri, to da izvajanje je problem izvajanje in eh, izumrtje. To sta dve besedi, ki jo bom pogosto uporabljal v svojem prispevku. Potem eh, moramo popolno izvajati direktivo o habitatih. Številna pomorska območja še niso bila zabeležena oziroma določena in to je velika vrzel. Sedaj pa prehajam še k direktivah o naravi. Moja organizacija ima jasno stališče v zvezi s tem. Mi mislimo, da je ta hip tako, da bi morali pregledati učinkovitost eh, direktive in res bi si morali pogledati učinkovitost izvajanja direktiv. To je zelo pomembno, kajti moramo opredeliti področja, kjer ne prihaja do izvajanja. In zato potrebujemo priporočila tega pregleda, namreč ki in kako bolje izvajati. Ampak da bi ta hip uh, potrebovali novo direktivo, to ne. Sodelovali smo z Evropsko komisijo in z Evropskim eh, parlamentom. zato, da bi dobili deregulacijo zemlje. To eh, smo dosegli 1. januarja. To je dosedek, dosežek, ampak želimo, da so na seznamu prave vrste. In to bomo predstavili ob koncu leta, tako da bomo kar sedaj hitro začeli z izvajanjem. Naj sklenim za nekaj besedami o globalni vlogi Evropske unije. To je povezano tudi s ciljem 6 strategije obiotske raznolikosti. To pa je povezano tudi s ciljem um, uh, uh, trajnostnih uh, sistemov. To potrebuje, to mora biti tudi politična prioriteta. Kaj ti? Tukaj so tudi uh, okoljski vidiki. prvikrat je tako, da imamo okoljski pristop v vseh, v veliko, veliko področjih. In to je uh, zelo dobro. Uh, to, uh, se, do tega je prišlo zahvaljujoč uh, Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji, najomenim komisarja Timmermansa. Če si pogledamo, kako napredujemo v Evropi, potem Na številke nekoliko zavedajo, to je, treba, zavedajo. To je treba povedati tudi za razpravo o okolju. Znebili smo se 19 odstotkov emisij CO2, ampak pred nami je še nekaj nalog, ampak smo na dobri poti. Če pa to pogledate v, skozi prizmo vzorcev potrošnje. In če si potem vidimo, da eh, smo izpuste zvišali za 9 odstotkov. Imamo pa veliko odgovornost, da bi to uredili. In to bi rad povezal z nečim, kar danes še ni bilo povedano. Svežen krožnega gospodarstva je na mizi, to bomo hitro dobili in to je dobra priložnost, da bomo to spremenili, ker je to velik um, pritisk na, Evrop, na um, biotsko raznolikost. vzpostavitve ekosistemov morajo biti trdni del teh razprav, kajti to je tako in tako že krožno. In potem še odgovornost za trgovanje z divjimi živalmi. Evropska unija nosi veliko odgovornost, dosegli smo nekaj um, eh, napredka. Imamo eh, resolucijo Evropskega parlamenta iz leta 2014, potem pa smo razvili tudi akcijski načrt Evropske unije uh, glede trgovanja z divjimi živalmi. Potrebujemo um, izvajanje tega kajti EU je sedaj tudi podpisnica uh, CITES-a in videli bomo, kako bodo evropske inštitucije sodelovali pri nadaljem uh, eh, razvoju, kajti sedaj je Evropska unija um, podpisnica uh, konvencije CITES. Naslednji govornik se bo bolj podrobno ukvarjal z ulaganjem v naravo, ampak naj to vendarle omenim. To niso samo stroški. Če zgradite most, je to investicija. Če pa e, skrbite za naravo, če jo ohranite, potem je to strošek. Ampak to moramo videti kot investicijo. Zelo pomembno je kartiranje e, Nature 2000, kajti potrebujemo podatke zato, da bomo ocenili eh, eko eh, eh, storitve. Lokalne oblasti so ključnega pomena za rešitve, ki temeljijo na naravi. In lokalne skupnosti so zelo povezane za doseganjem ciljev Nature 2000. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bomo govorili o družbeno-gospodarskih eh, priložnostih za ulaganje v naravo. Gospod Ignas Šops je naslednji govornik iz Europark eh, Federacije. Hvala lepa. Europark Federacija je eh, ena največjih omrežjih za eh, vlaganje v naravo. Eh, torej 30 milijonov hektarjev oziroma 38 odstotkov območij Natura 2000 upravljajo naši člani. Upravljanje oziroma ohranjanje narave deluje dobro je, da zakoni uh, delujejo. In eh, dejstvo je, da eh, kjerkoli smo to v Evropi uvedli, smo zabeleženi uspeh. In nekaj je bilo že opisano povedano danes. Vse, kar, vse, kar česar se dotaknemo, je narava. Voda, ki jo pijemo, hrana, ki jo jemo, vsega, česar se dotaknemo, dotaknemo. vse je narava. Naslednja prosovnica, prosim. Zakaj se prizadeša, eh, prizadeva naša federacija? Zato, kar, za kar se prizadevate vi na evropski ravni? Treba je pomisliti na hiše, na gospodarstvo, na podnebne spremembe, na ekosisteme, na upravljanje za vodo. Kako bi se vsega tega lotili? Naslednja prosovnica, prosim. Ukvarjamo se s tem, kako bi rešili vse te probleme. In če se s tem ukvarjate, potem vidite, da je razlika med izvajanjem na globalni ravni, na evropski ravni, na državni ravni, na regionalni ravni in tako naprej. Zelo težko je najti eh, pot oziroma se znajti v vseh teh strukturah ki so vzpostavljene v Evropi. Na naslednji prosovnici vidite, kaj poskušamo mi. Poskušamo potegniti najboljše iz tega. Potrebujemo, eh, torej želimo si rešiti krizo in poskušamo izmenjevati eh, znanje in federacija Europark lahko razširi veliko znanja, tako da, bo, um, eh, da bodo ta prizadevanja bolje razumela v Evropi. Tukaj vidite, vidite, s čim se, se ukvarjamo. Prosim, naslednja prosojnica, nimamo veliko časa. In kaj je najpomembnejše, zakaj smo danes tukaj? Izguba biotske raznovrstnosti je ključnega pomena. Vse Vsak trenutek se rodi na tisoče ljudi, ampak vsak trenutek tudi izgubimo vsaj eno vrsto. In ko vrsto enkrat izgubimo, se ta ne bo nikoli več vrnila. In uh, lahko izgubimo eh, čez 30 let 25 odstotkov vseh vrst. In nič bolje ni v Evropi. Naslednja prosovnica, prosim. Številni govorniki pred menoj so že spregovorili o eurobarometru letošnjega leta in podatki kažejo sledeče. 80 odstotkov evropejcev meni, da je biotska, eh, izguba biotske raznovrstnosti res resna stvar in da Evropska unija ima odgovornost za ustavitev tega postopka. 76 odstotkov ljudi meni, da je narava ključnega pomena in da se je treba boriti proti podnebnim spremembam in da sta to dve strani iste medalje in da ima lahko narava pozitiven učinek na dobro počutje in na zdravje. In seveda eh, jih 93 odstotkov pravi, da potrebujemo eh, boljše informacije in sicer v jeziku, ki ga ljudje lahko razumejo. Naslednja prosovnica, prosim. WWF je izdelal eh, veliko raziskav o koristih Nature 2000. Um, stroški so veliki in uh, to vrzel moramo zapolniti tako, da bomo lahko ohranili biotsko raznovrstnost. Integracija eh, politik, to je bila velika tema, to je povedal že govornik pred menoj. Jonathan Pac je dejal sledeče. Zaščitena, eh, zaščitena območja lahko preprečijo veliko bolezni in ohranijo veliko zdravja in sicer več kot eh, zdravstveni sektor in uh, včasih je bolje, da živite več časa v naravi, kot pa da vzamete tableto. Sedaj pa bom prešel k številkam. Tukaj je tudi velika priložnost za gospodarstvo v ohranjanju narave, kajti obstaja povezava med biotsko raznolikostjo, eh, trajnostnim eh, turizmom pa tudi je to dobro za socialno kohezijo, za družbeno kohezijo in za ustvarjanje delovnih mest. Sedaj imamo listino za trajnostni turizem v Evropi in imamo uh, torej veliko, uh, vložili smo 441 milijonov v uh, razne destinacije v Evropi in 72 milijonov ljudi vsako leto obišče zaščitena območja v Evropi. Ko izračunate eh, dobičke turizma, tistih, ki um, so izletniki za en dan in potem še ostanejo čez noč, Eh, torej, to so osnove, ki smo jih vzeli za uh, izračun. In eh, če to izračunamo, potem vidimo, da gospodarska korist za ohranjanje narave lahko prinese eno milijardo evrov letno. V Belgiji imamo Hoge Kempten nacionalni park. Tukaj gre za 6000 hektarjev nacionalnega parka z nekaterimi vrstami, ki so zelo pomembne na evropski ravni. Število obiskovalcev se je povečalo za 50 odstotkov v osmih letih. Dobili smo 1,2 milijona obiskovalcev. Tudi v Belgiji smo izdelali poročilo o tem oziroma raziskavo ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak letni promet eh, tega nacionalnega parka v Belgiji znaša eh, čez 90 milijonov letno in ustvarja tudi zelo veliko eh, delovnih mest. To je torej tudi velika priložnost za regijo. In to je morda naslednja stvar, kajti sedaj smo na politični ravni. Kaj smo doživeli v zadnjih dveh letih? na oder so prišli tudi drugi ljudje, ki so spregovorili o podnebnih spremembah in tako naprej. In med, med njimi so Ban Ki-moon, uh, Christian Legarde iz uh, Mednarodnega zdravnega sklada, papež, uh, gospod Obama, Herman Van Rompuy. Torej, oni so tudi um, stopili po tej poti in se zavedajo, da je stvar nujna. In sedaj je tu še zadnja prosovnica. Potrebujemo vas. Postati morate ambasadori za ohranjanje biotske raznolikosti. Kajti mi moramo biti vodilni pri vseh politikah, tudi na področju gospodarstva in eh, mi, eh, naša federacija, želi prevzeti odgovornost. Narava je naš posel in naš poslovni načrt je, da bi ohranili eh, naravo v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bomo govorili o zeleni infrastrukturi in ekološkem inženirstvu v Franciji. Besedo dobi gospa Virginie Dumoulin, francoskega ministrstva za ekologijo, trajnostni razvoj in energijo. Prosim. Euh, Lepo pozdravljeni vsi. Delam na Ministrstvu za ekologijo v Franciji. Tu pa sem zato, ker bi rada predstavila konkretne rešitve, ki jih skušamo izvajati, ravno z namenom, da bi tudi gospodarstvo z področja biotske raznovrstnosti nadalje razvijali in oblikovali delovna mesta na tem področju. Uh, Strinjam se z vsem tem, kar smo slišali do sedaj, predvsem s tem, da je ohranjanje biotske raznovrstnosti lahko tudi vir delovnih mest, ki jih ni mogoče delokalizirati. Tudi ohranjanje biotske raznovrstnosti je lahko gospodarska dejavnost. Zato bi morali stvari bolje opredeliti in predvsem bi morali vse tiste, ki sprejemajo odločitve na ravni podjetij, na lokalni ravni, obvestiti o tem, kakšna delovna mesta so tu na voljo in kaj lahko se vse izvaja na evropski ravni. Biotska raznovrstnost je dobro vidna tudi v parkih. Dobro je, da delamo tudi na področju običajne biotske raznovrstnosti, se pravi, zajeti je treba vsa področja in vse dejavnosti. Mi skušamo razvijati to dejavnost ekološkega inženirstva, Gre predvsem za podjetja, katerih ključni namen je, da ohranijo delovanje ekosistemov. To so podjetja, ki se ukvarjajo z vsemi fazami projekta. Zato tudi govorimo o verigi. Ta podjetja analizirajo nek ekosistem, zato da bolje razumejo, kako ekosistem deluje. Potem pa ta podjetja tudi pojasnijo, kako bi lahko naprimer poskrbeli za čim manjši učinek delovanja ljudi na ta ekosistem kako bi se lahko negativnemu učinku izognili oziroma kako poskrbeti za ustrezno odpravo negativnih posledic. To so podjetja, ki upravljajo cel niz študij, imajo veliko znanja, so pa to tudi podjetja, ki na inteligenten način upravljajo svoje delo, zato da ne bi kakorkoli pri izvajanju svojih del škodovali biotske raznovrstnosti. So pa to tudi podjetja, ki zagotavljajo material in tudi instrumente na področju biotske raznovrstnosti. Delujejo na področju, kot so naravna območja, urbana območja. Skratka, ta podjetja z področja biotskega inženirstva skušajo izpolniti več ciljev, s katerimi se ukvarjamo tudi mi, ki skušamo zagotoviti biotsko raznovrstnost. Kako čim bolje podpreti ta podjetja? Mi smo spostavili kar nekaj različnih dejavnosti, pripravili smo neke vrste imenik podjetij v tej panogi. Posameznim akterjem lahko ta imenik porazdelimo, zato da bodo vedeli, da obstajajo podjetja, na katera se lahko obrnajo, kadar imajo težave. Pripravili smo tudi film v zvezi s eh, tem sektorjem, na internetu ga imate na voljo film je na voljo v angliškem in francoskem jeziku. Pripravili smo tudi posamezne posterje in plakate, imam jih tudi nekaj s seboj. Ne morete jih videti, ker jih imam trenutno ob sebi. Organizirali smo tudi posamezne dejavnosti na posameznih sejmih. Tri leta zapored sodelujemo na sejmu World Efficiency v Parizu, Lyonu in tudi drugod. In ponosna sem na to delo, ki ga upravljamo. Ministrstvo ne financira tega področja, tako da je ta panoga sama poskrbela za financiranje svoje udeležbe na tem sejmu oziroma salonu. Organizirali smo tudi veliko nagrado ekološkega inženirstva, ker smo želeli predvsem poskrbeti za zaščito vode. Mi bi si res želeli, da bi to vrstni ekološki inženiring lahko prispeval tudi k ohranjanju voda, k čiščenju okolja. Skratka, želimo spodbujati predvsem tiste dejavnosti, ki so v korist tudi javnosti, ki izboljšajo vsakodnevno življenje državljanov in ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Kar nekaj načel smo opredelili, ki jih morajo spoštovati vsi akteri. Opredelili smo standarde, kdaj se lahko posega, naprimer na področje rek. Tu ne gre za zavezujoče standarde in pravila, gre za prostovoljne standarde. Mi smo želeli zgolj ustrezno strukturirati delovanje v tej panogi. Na voljo imamo tudi nacionalni opazovalni center za delovna mesta in zelena delovna mesta. Predvsem želijo v okviru tega opazovalnega centra poskrbeti za to, da bi se delovna mesta na teh področjih opravljala strani visoko kvalificiranih mladih ljudi. To je torej splošni pregled naših dejavnosti. Kaj smo storili v zadnjem obdobju? Ukvarjali smo se za naslednjo fazo, kar vidite na naslednji prisojnici. Program prihodnih naložb, ki se izvaja v Franciji z namenom podpore gospodarstva, je namenjen temu, da bi spodbudili naložbe v gospodarskem sektorju v celoti. Mi smo uspeli dokazati, da obstaja kar nekaj izzivov tudi na področju posameznih sektorjev, ki so pomembni za prihodnost, tudi sektor biotske raznovrstnosti. Podjetja, ki delujejo v okviru biotskega inženirstva, so običajno mala in srednje velika podjetja. Zato smo morali mi razpis prilagoditi vrsti podjetij, ki se bodo odzvala na ta razpis. Naš cilj je, da izpostavimo predvsem inovativnost, ki jo skrivajo ta podjetja, potem inovativnost na področju tehnologije, pa tudi inovativnost, ko gre za vzemanje naprimer pristopa do skupnosti, ko gre za povezovanje posameznih poklicov in sektorjev, ko se poveže naprimer kmetijstvo s turizmom ali s kakšnim drugim gospodarskim sektorjem, ki lahko izkoristi biotsko raznovrstnost z namenom doseganja večje učinkovitosti na gospodarskem področju. Želeli smo okrepiti to inovacijsko zmogljivost. Ne gre zgolj za tehnološko inovativnost, kot sem povedala. Inovativnost v tem sektorju je namreč prečne narave. Naš namen je, da sofinanciramo izvajanje tehnologije in uporabo tehnologije. Pri naložbenih programih pa želimo predvsem razviti nova tržišča, oblikovati želimo nove dejavnosti. Nikakor nismo naklonjeni temu, da bi se vse skupaj financiralo zgolj v obliki klasičnih subvencij. Mi si želimo sprožati dejavnosti v sektorju ki bo lahko skrbel potem sam za svoj razvoj, ki bo poskrbel tudi za razvoj podjetij v posameznih mestih, regijah in tudi sektorjih. Mi smo dali na voljo precej sredstev, nekaj subvencij imamo, lahko jih uporabimo tudi za 100-stotno financiranje posameznih projektov, vendar ne smemo porabiti več kot 200 tisoč evrov za posamezen projekt, to so evropska pravila. Želimo spodbujati biotsko raznovrstnost, zato financiramo takšne projekte, ki spodbujajo predvsem ustvarjanje delovnih mest. Naslednja prosojnica, prosim. Mi smo resnično želeli objaviti razpis za projekte, ki so prilagojeni manjšim podjetjem. V začetku julija smo objavili ta razpis, zaključili smo ga 5. oktobra. Tudi konkurenčni poli so sodelovali in pomagali podjetjem pri vlaganju svojih predlogov za ta razpis. Vsak projekt je imel na voljo 20 minut, da se predstavi. Žirija je takoj ocenila projekt, kar pomeni, da še pred koncem leta posamezen projekt lahko dobi subvencije. 22. februarja se bo zaključil drugi razpis. Mi smo želeli opraviti razpis v dveh fazah. Fast track postopek smo uporabili, ker smo želeli zadeve pospešiti. Podjetja na tem področju so namreč precej krhka in so seveda odvisna tudi od stanja na trgu. Naslednja prosojnica. Prvo izbiro projektov smo že opravili. Gre za projekte na različnih področjih. Ne bom predolgo govorila o tem, zato ker smo ravno kar prejeli posamezne projekte in ne vem, katere bomo izbrali. Upam pa, da bomo s pomočjo teh projektov pridobili nove ideje. Na področju biotske raznovrstnosti smo želeli dati čim večje število možnosti za posamezna podjetja, ko gre za opazovanje ekosistemov, ko gre za osveščanje javnosti. To vprašanje se zelo pogosto izpostavlja nam, se prav tako zdi to pomembno vprašanje. Prejeli smo tudi projekte, ki se nanašajo na posamezne vsi, koridorje, ko gre za seljanje vrst, ko gre za povezavo med območji, kjer ohranjamo biotsko raznovrstnost in ostalimi območji. Želimo si ustrezno obravnavati tudi posamezne podatke. Na voljo imamo algoritme za obdelavo teh podatkov, potem so tu še metode za zbiranje in shranjevanje podatkov in za analizo. Potem je tu še bolj klasična os, želimo preprečiti negativni učinek pri prostorskem načrtovanju na biotsko raznovrstnost, spodbujamo inovativne rešitve, ne želimo upravljati tistega, kar že obstaja. Veliko držav in podjetij se že ukvarja z določenimi zadevami, zato potrebujemo nove zamisli, predstaviti želimo nova urodja, ki nam bodo omogočila, da ohranimo in obnovimo biotsko raznovrstnost. Še zadnja prosojnica. Še dve osi sta pomembni, kjer delujemo, veliko vlagamo v partnerstva, v projekte, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost. Naš cilj je bil, da na široko pogledamo, kaj se dogaja. Želimo financirati ponudbo in popraševanje. Na voljo imamo instrumente, ki nam omogočijo, da ponudimo naprimer tudi določena nadomestila, če pride do škode na področju biotske raznovrstnosti, ki je ne moremo odpraviti podjetjem pa želimo predvsem pomagati pri izvajanju projektov. Potem je pa tu še vprašanje inovativnih načinov financiranja, ki nam omogočajo, da financiramo nove projekte. Še zadnja osta vam bo všeč, ker ste veliko govorili o kmetijstvu med današnjo razpravo. Na trajnostni način smo želeli uporabljati tudi ekosisteme. Mi si želimo, da bi kmetijstvo bilo trajnostno da bi imeli na voljo instrumente, ki bi omogočili, da kmetijstvo postane trajnostno. Predstavitev je na voljo tudi v angliškem jeziku, parlament jo bo porazdelil, jaz pa se vam zahvaljujem za pozornost. Beaucoup, Hvala lepa, gospa Dumola. Tako, sedaj pa naslednji govornik, to je dr. Jürgen Tak, direktor Raziskovalnega inštituta za naravo in gozdove. Razvijanje znanja in raziskave v naravi in njenem trajnostnem upravljanju. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci, gospod in gospodje. Naj začnem s kratkim pregledom nekaj najpomembnejših pobud na ravni EU, kar se tiče razvoja znanja, narave in virov in trajnostnega upravljanja. Od leta 2010 smo storili veliko tako globalno na ravni EU, pa tudi na ravni držav članic, da bi imeli boljšo bazo podatkov znanja za bioraznolikost. Osnovni načrt za bioraznovrstnost 2010 to je temelj za izvajanje strategije EU 2010 o bioraznovrstnosti in cilje merimo v skladu s tem. Leta 2015, mestni pregled, to je ocena glede osnovnega načrta. Tudi o kakovosti zraka 2014 in o stanju mori leta 2015. To temelji na ustreznih podatkih držav članic. Vse skupaj združujemo v okviru orisovanja in ocene ekosistemov in njihovih storitev, nakratko MAES. Trenutno je to zelo zanesljivo orodje, celovito orodje za pomoč pri sprejemanju odločitev, ko moramo potem upoštevati določbe storitev pri ekosistemih in ko lahko potem to vključujemo v socialno-ekonomske odločitve. MAES je najbolj napredna schema za to področje, na področju ekosistemov in raznovrstnosti. Evropska komisija prav tako podpira organe in institucije, ki pripravljajo znanje za javne institucije. Najpomembnejšo omrežje je EEA EONET. preglednost podatkov, ki jih upravljamo za sprejemanje odločitev, je še eno zelo pomembno vprašanje. Informacijski sistem za bioraznolikost BIS ali BIS, ne vem kako naj to izgovorim, je ena samohodna točka za podatke za lažji nadzor, na, lažji nadzor nad strategijo o bioraznovrstnosti do leta 2020. Skupaj je povezano z okoljskimi ocenovalnimi centri in z drugimi viri. Potem daljni razvoj vključuje tudi prispevek zainteresiranih strani pri podpori spremanja odločitev glede bioraznovrstnosti. Da pa bi še naprej podpirali vprašanja, ki so tudi globalna, in to je v šestem cilju, strategije EU 2020, pa imamo tudi skupni vzgojni center, ki je razvil DOPO, skupni observatori za zaščitena območja. Ta sistem je zasnovan tako, da nadzoruje bioraznovrstnost v zaščitenih območjih in to globalno gledano. DOPA je referenčni centr za oceno napredka do ciljev 2020 in so že ponudili zelo veliko ključnih podatkov za poročilo 2014. Ostali projekti, ki so financirani strani EU in samo nekaj jih omenjam, Biopama, OFAK ali BIT, naj omenim projekt Biopamo, Tukaj imamo štiri regionalne observatorije zaščitenih območij. V Afriki, na karibskem področju in v Pacifiku. Nadaljnje izvajanje postopkov je zelo pomembno. Potrebno je zagotoviti ustrezno zbiranje podatkov po direktivi Inspire. To bo pomagalo izogniti se podvojevanju prizadevanj in bo odstranilo nepotrebna administrativna vremena za javne organe. Prav tako bomo tako lahko racionalizirali obveznosti po poročanju glede različnih zakonodaj. Znanost za okoljsko politiko Evropske komisije sedaj tedensko povzema znanstvena dognanja na poljuden način. Vse skupaj je skrbno izbrano, tako kar se kakovosti, kot tudi kar se vsebinske vrednosti tiče. Potem pa še ena evropska pobuda. Tukaj moram gotovo omeniti obzorje 2020. Ta program nudi priložnosti, da se osredotočamo na raziskovanje in da inovativni potencial Evrope resnično izkoristimo. Različna področja in discipline so povezana v EU in tudi mednarodno gledano. V mestnem pregledu to sicer ni omenjeno, vendar pa naj povem, da je zelo pozitiven znak, da obstaja naraščoče sodelovanje med GD okolje in GD raziskave in inovacije predvsej projektov je skupnih. Tudi v tem programu Obzore 2020, pa tudi v preteklosti smo imeli veliko pobud glede ekosistemov in eh, biotske raznovrstnosti. Zelo veliko je programov, ki se dotikajo še prav posebno biotske raznovrstnosti. Pomembno je povedati, da je znotraj obzorja 2020 veliko novih pobud, ki so neposredno povezane z bioraznovrstnostjo in del razmova so tukaj povedana, povezana z raziskavami. Imamo eh, rešitve, ki, so, ki temelijo na naravi, potem imamo zeleno infrastrukturo in imamo tudi geos za opazovanje, sistem za opazovanje zemlje. Prav tako naj omenim, da GD raziskave podpira biodiverso. To je 25 različnih organizacij iz 18 evropskih držav, ki podpirajo odličnost v vseh evropskih raziskavah in to nudi inovativne priložnosti za trajnostno upravljanje na področju bioraznolikosti. Najprej je to financiral okvirni program 7, spiral KNEU, po obzorju 2020 pa bo to SC5 in to bo sofinancirano strani držav članic. In flamski raziskovalni program prispeva 400 tisoč evrov letos za skupni cilj. Naslednja prosojnica, prosim. Znotraj obzorja 2020 je veliko programov za podporo raziskavam in to je financirano tudi v okviru FP7. Tukaj omenjam spiral in kneu. To sta dva najpomembnejša, najbolj znana programa znotraj obzora 2020 pa imamo potem specifične cilje, naprimer usklejevanje in podpora raziskavam in inovacijam za upravljanje z naravnimi viri. In znotraj tega širšega programa je potem podporni mehanizem Evropske unije za politiko temelječe na dokazih, kar se tiče bioraznolikosti in ekosistemskih storitev. Torej, tukaj potrebujemo preč prožnosti, kajti eh, zaenkrat imajo programi veliko težav pri izpolnjevanju pogojev. Potrebujemo torej več prožnosti in če želimo povezati dejansko znanje s takovnim znanjem znotraj Evropske unije. Ko pravim, ko govorimo o tej prožnosti, večina evropskih projektov zahteva že na začetku zelo jasno finančno načrtovanje, kdo bo dobil kakšna sredstva. Če želimo letiti novih težav, in izzivov, ki jih še ne poznamo, ki pa bodo morda nastali čez tri leta, potrebujemo bolj prožne sisteme za financiranje takšnih raziskav. Naslednja prosovnica, prosim. Tako, sedaj pa se premikam na raven držav članic z ravni EU in omenil bom seveda svoj inštitut INBO, Raziskovalni inštitut za naravo in gozdove v Flandriji. Mi smo vse skupaj razdelili naše raziskave v tri glavne dele. Najprej pravni instrumenti, politična podpora, politična ocena, to počnemo na lokalni, nacionalni, evropski in tudi mednarodni ravni. Moj inštitut je naprimer odgovoren za poročanje glede Nature 2000 za Flandrijo. Prav tako podpiramo politiko in tukaj gre za okoljsko politiko, raziskovalno politiko, pa tudi za civilno družbo. Potem pa imamo še tretji steber raziskav, to postaja izjemno pomembno, to pa imenujemo strateške raziskave. To so raziskave glede tistega, kar mislim, da moramo poznati v Flandriji, da bomo lahko pomagali zakonodajalcem v naslednjih petih, desetih, pa tudi dvajsetih letih. In zelo jasno izbiro smo si zadali, da bo naše delo povezano z strategijo o bioraznovrstnosti EU do leta 2020. Naslednja prosovnica, hvala lepa. Samo na kratko, strateške raziskave v naši organizaciji. To počnemo v flamskem kontekstu, ki je samo del Belgije, seveda. Imamo jasne kriterije, ki jih uporabljamo. In tukaj imamo potem seveda tudi že dokazano podporo, kar se tiče strategiji o bioraznolikosti EU za 2020, potem imamo znanstveno odličnost, potem dodano vredno za Imbo in potem je to pomembno tudi za Flandrijo. Ena in osem naših sodelavcev dela na te, teh temah in imamo 7 milijonov 200 tisoč evrov proračuna. Predvsej stvari je še, s katerimi se moramo ukvarjati v prihodnosti, vendar pa kot direktor inštituta imam posebno sporočilo za vas. Če to povem v besedah Edwarda Wilsona, to je na naslednji poslovnici, gospod in gospodje, utapljamo se v informacijah, manjka nam pa modrosti. Hvala lepa. Thank you, Mr. Tuck. Now I will ask. Hvala lepa sedaj pa poročevalec, če ima morda kakšno vprašanje za katerega odgovornikov. Prosim. Ja, Hvala lepa. Zelo veliko sem si zapisoval. Najprej bi se rad vsem govornikom prisrčno zahvalil. Mislim, da je popolnoma jasno, da moramo izbrati, izbrati pristop kjer moramo držiti vse zainteresirane strani. Lokalne, regionalne ravni igrajo zelo pomembno vlogo. Mislim, da se vsi strinjamo in to bo tisto, kar bo pomenilo razliko. Potrebno pa je upoštevati še druge zainteresirane skupine. Kako bomo to izvedli v praksi? Zastaviti si moramo vprašanje tudi, kaj lahko pričakujemo od Evropske komisije, da bomo to lahko bolj enostavno izvajali. In potem pomislim tudi na primer kmetijstva. Gospod Bas je dobro povedal, da lahko seveda z izboljšano bioraznovrstvo izboljšamo tudi kmetijstvo. In tukaj lahko udeležimo različne akterje. To je lahko prednostno, da imamo naprimer skupino na visoki ravni. To bi lahko imelo pozitivne učinke tudi na kmetijstvo. In gospod Šops je upravičeno dejal, da moramo seveda varovati naravo. In to prinaša tudi ekonomske prednosti, navajali ste številke in te številke so jasne in govorijo same zase. To je torej, naprimer, tudi primer pokrajine v Flandriji, eh, visoki kempi. To je tudi zelo pomembno. Imamo pa seveda tudi slabe primere, zato včasih tudi kaj ne deluje. In potem si moramo ogledati seveda še evropsko raven, zakaj, kaj včasih deluje, včasih pa kaj ne. Če se je to odvisno, če kaj ne deluje. In potem ste omenili tudi primer trajnostnega turizma na evropski ravni. 55 cilj v 28 državah članicah imamo. Zakaj pa potem nekatere države članice pravzaprav sploh ne izpolnjujejo ciljev, druge pa so zelo aktivne? Kakšne rešitve imamo za to, da bi bili bolj enaki, kaj menijo naši strokovnjaki na tem področju, kar se tiče izvajanja strani Evropske komisije? Hvala lepa. Tako, sedaj pa se začenja razprava. Poslanke in poslanci imate možnost zastaviti kakšno vprašanje. Nihče? Then, uh, give the floor back to the Potem pa dobijo besedo kar govorniki. Prosim, gospod Bas. Mm, yes, uh, Mr. Demesmaker, I'm, I'm... Da, gospod Demesmaker, vesel sem, da ste spregovorili o zainteresiranih skupinah. Kot sem že dejal vodoma, se mi to zdi zelo pomembno zainteresirane strani vključujemo že od leta 48 in imamo potem uporabnike, potem pa tudi okoljske organizacije, konverzo, tiste, ki želijo ohraniti eh, naravo in tako dalje, pa tudi vlade. Če želimo zmanjšati to polarizacijo, bomo morali storiti še več, to je ključnega pomena. Komisija mora sprejeti določene pobude, podprli bomo to, danes pa smo imeli sestanek, ko smo govorili o enem od evropskih programov in seveda smo skušali ugotoviti, kako bi lahko se bolj poglobljeno lotili razprave o tem, kako bi priložnosti za kmetijstvo lahko bolje izkoristili. Nekatere države zaostajajo, mislim, da o tem ne odločamo mi, morda pa bi bilo dobro, če bi ugotovili, kdo zaostaja. Vse države članice niso članice te organizacije, morda bi morali na tem še delati, mora pa izvajanje biti seveda korektno, robustno. Mislim, da veliko krat že je, vendar pa veliko je potrebno še postoriti, da bomo zagotovili, da je izvedba res taka, kot mora biti. Okay. Hvala lepa, gospod Šops. Hvala lepa, gospod Demesmeker, kar se tiče vaših vprašanj, kar se tranzitnega turizma tiče in po drugi strani, zakaj je nekje določena zgodba uspešna, druge pa ne. Mislim, da smo sedaj prvič začeli izračunavati prednosti biotske raznovrstnosti. To je nedavni proces zadnjih petih, šestih let. Sedaj to izračunavamo tudi globalno in to je pomembno. Pomembno je, da lahko vsaj razširjamo rezultate prednosti bioraznovrstnosti v ekonomskih terminih. In to na metodološki način. To je prva točka. Torej, kaj storiti v regijah kakšni so izračuni, prav tako pa je pomembna tudi pripravljenost organizacij, ljudi, držav članic, da kaj storijo. Če se nikoli ne naučim ekonomskih terminov, potem mi ne bo uspelo. Zato pa moramo sedaj nekako najti povezavo med obema politikoma politikama in politiki tudi želijo to storiti. To uporabljamo kot instrument tudi za zaščito narave. Potem pa še nekaj. Trajnostni turizem. V 35 v 17 državah je zaščitenih področji in seveda je vse odvisno od pripravljenosti regije. Regija mora storiti vse, kar je v njeni moči, da bi postala trajnostna turistična destinacija. In v 15 letih smo videli, da so države, organizacije sedaj pripravljene sodelovati, ker vidijo pravo dodano vrednost za tiste, ki vas to zanima, pa bomo 7. decembra imeli tudi razpravo o tem v medskupini o turizmu v Evropskem parlamentu vsake države članice bi naj imeli vsaj eno certificirano zaščiteno področje za trajnostni turizem. To je naš cilj. Hvala. Madam. Hvala lepa, gospa Demula. Hvala lepa. Sama sem prišla sem zato, da bi se pogovarjali o konkretnih projektih, tistih, ki bi se tudi izvajali na nacionalni ravni, pa tudi o tistih, ki se izvajajo na evropski ravni. Naravni kapital je zelo pomemben. Evropska komisija s programom LIFE in skupaj z Evropsko investicijsko banko skuša storiti več na tem področju tudi na evropski ravni. Pomaga nam, da vzpostavljamo podobne projekte, kot jih že izvajamo v Franciji na področju biotske raznovrstnosti, kjer sodelujemo z MSP-ji. Upam, da bo moj projekt v Franciji, ki se nanaša predvsem na MSP-je, privedel tudi do naslednjega projekta v prihodnem letu, ki se ne bo nanašal zgolj na MSP, temveč tudi na večja podjetja. Pomembno je, da izvajamo zadeve. Projekti bi morali biti obširnejši, izvajati bi morali obsežne projekte, vzpostaviti bi morali koridorje biotske raznovrstnosti v državah članicah in tudi med državami članicami. Med severom Francije in jugom Belgije ne obstajajo tako velike podnebne razlike. Tudi na obeh straneh Rena lahko dobro sodelujemo, tudi Španci dobro sodelujemo. Smo v položaju, ko lahko pripravimo projekte ohranjanja in obnavljanja biotske raznovrstnosti, ki bi se izvali tudi širše. Finančne instrumente se trenutno pripravlja na ravni komisije mislim, da je tudi generalni direktor prej povedal, da bi morali biotsko raznovrstnost morali obravnavati kot gospodarski sektor, ki bo pripomogel k evropski rasti. Poklici v tem sektorju so poklici in delovna mesta, ki jih ne moremo delokalizirati. To so evropska delovna mesta, gre za poklice, ki jih ne bomo izvažali izven Evrope. To je resnično pomemben gospodarski sektor, v katerega bi vsi skupaj morali vlagati. Ampak občutek imam, da hodimo vsi v isto smer. Merci beaucoup. Hvala lepa. Še kdo? Želi kaj povedati, prosim? Mikrofon. Omejil se bom na vprašanje, zakaj časih kaj deluje, časih pa ne. Kar nekaj globalnih izzivov je, pred katerimi smo danes. Omenili smo bioraznovrstnost, drugo vprašanje, naprimer, vprašanje segrevanja podnebja. Drugo vprašanje je globalno in tega se lahko laže lotimo na globalni ravni. In to je ta glavna razlika z bioraznolikostjo. Bioraznolikost je tudi globalna težava, vendar pa potrebujemo globalne rešitve. In tudi, če bi dejali, da imamo kar nekaj globalnih rešitev. Celo takrat bi te globalne rešitve morale biti prilagojene lokalnim razmeram. In zato je to zelo težavno in veliko bolj težavno je najti prave ukrepe za bioraznolikost v primerjavi s podnebnimi spremembami, na primer. Hvala lepa. Tako, sedaj pa bo spet dobil besedo poročevalec gospod Demesmaker za sklepne besede. Ne želi? Ne. Prav, potem bom jaz zaključila razpravo. Hvala lepa v imenu našega odbora. Hvala lepa vsem udeležencem za vaš pomemben prispevek k razpravi. Hvala lepa. Next item. Naslednja točka na našem dnevnem redu pa je ogovor skladu še 106 poslovnika mejne vrednosti ostankov sulfoksaflora. Besedo bo dobila Silvi Goda. Merci, madame la présidente à la surprise générale. No, na splošno presenečenje je Evropska komisija 27. julija odobrila sulfoksaflor. Gre za nov insekticid, ki ga proizvaja ameriško podjetje DAW. Gre za sistemski insekticid, ki vpliva na nikotinoidne receptorje čebel, se pravi na neuroreceptorje čebel, kot poroča tudi EFSA v svojem poročilu. To povzroča paralizo, tresavico in tudi smrt. Gre za neonikotinoid, gre za insekticid, ki ga pri nas dobro poznamo. 10. septembra je naš odbor strani Evropske komisije prijel predlog v zvezi z mejnimi vrednostmi ostankov sulfoksaflora. Iz tega dne je ameriško sodišče prepovedalo sulfoksaflor, ker povzroča tveganje pri čebelah, in to tveganje je veliko večje od morebitnih koristi. Očitno je, da čebele lahko utrpijo veliko škodo zaradi sulfoksa flora. To je potrjeno tudi v mnenju ameriškega sodišča. Vseeno pa je komisija opredelila mejne vrednosti ostankov, ki so še dopustni pri sulfoksa floru ta pesticid se v, oziroma insekticid se v ZDA uporablja že od leta 2003, ampak sedaj ga nameravajo prepovedati. Na sodišču posamezniki niso uspeli predstaviti ustreznih dokazov v zvezi s tem, da ta insekticid nima negativnih učinkov. Septembra 2011 je podjetje predstavilo predlog, da bi se ta insekticid tržil na Irskem. Gre za predlog 11. cen skozi 2009. Evropska zakonodaja je 14 postala bolj stroga, ko gre za uvajanje novih proizvodov. EFSA je 21. maja 2014 podala svoje mnenje s tem v zvezi, sicer ne pravi izrecno, da je sulfoksaflorni onikotinoid, ampak vseeno pravi, da je za čebele ta snov toksična. Citiram EFSO. Ne moremo izključiti možnosti velike toksičnosti pri čebelah, če se uporablja ta insekticid na poljih. Poleg tega EFSA ni opravila celotne ocene tveganja, ker nima na voljo ustreznih podatkov. Ne vemo, kaj se dogaja naprimer pri čebelah, ki niso gojene in pri drugih insektih, ki oprašujejo. Zato se lahko vprašamo, kaj se dogaja z menjimi vrednostmi ostankov, ali jih res lahko dopustimo, naprimer pri cvetnem prahu ali ne. EFSA je upoštevala tudi mnenje ameriške agencije, ki je odobrila trženje tega proizvoda proizvajalcem so dali na voljo dve leti, da predstavijo dokaze, da ta insekticid čebelam ne predstavlja večjega tveganja. V sodnem postopku v ZDA teh podatkov niso predstavili. Za zaključek naj povem, da se soočamo z kmetijskim in okoljskim tveganjem, visokim tveganjem. Problem je enostaven. Ali bomo dopustili ta proizvod, posledice vemo, kakšne bodo, lahko pa izkoristimo to priložnost za to, da se izognemo katastrofi. Komisija je izbrala pravno varnost na mesto okoljske varnosti, glede na to, da je predmet vprašanja uloga za odobritev, ki je bila vložena leta 2011. Danes se ne moramo več pretvarjati, da nismo vedeli, kaj se dogaja. Od leta 2013 vsi vemo, da je ta insekticid nevaren in predstavlja preveliko tveganje za biotsko raznovrstnost in za čebele. Zato od naših odgovornih pričakujem, da odobritve ne bodo podali. Mislim, da bi morali vsi poslanci in poslanke skrbeti predvsem za čebele in okolje. Že od leta 2009 je na voljo tudi predlog v zvezi z največjimi dovoljenimi mejnimi vrednostmi ostankov. Tudi Mejne vednosti ostankov sufoksa flora, ki se omenjajo v predlogu za odobritev, niso skladni z našimi standardi. V ameriški sodbi so upoštevali načelo previdnosti. Mi zahtevamo nasprotovanje mejnim vrednostnim ostankom, zahtevamo tudi novo odobritev za sulfoksaflor. Komisijo pa pozivam, da sedaj tudi predstavi svoje stališče, glede na to, da smo seznanjeni tudi sodbo ameriškega sodišča. Ta proizvod je bil v ZDA prepovedan, zato ker je škodljiv za čebele. Upam, da ne boste odobrili tega proizvoda v Evropi. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hosli. Um Hvala lepa. Torej, kar se tiče sofoksaflora, leta 2015 je v ZDA to bilo prepovedano, sedaj pa je usupljivo, da je v Evropi dovoljen. To je neonikotinaid, ameriško sodišče je to jasno povedalo in zato se zastavlja vprašanje prvič, zakaj Evropska komisija tega ne uvrsti kot neonikotinaida. Zakaj je Evropa to dopustila, čeprav vemo, da v ZDA tečejo postopke pred sodišči in bo podjetje izgubilo ta primer. In kako lahko to dovolimo na evropskem trgu? To je vse neverjetno. V Evropi imamo previdnostno načelo in smo prav posebno skrbni. Sedaj pa točno tukaj smo slabši kot ZDA pri tem. Pri tej snovi in to je neverjetno in komisija mora to pojasniti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Pedicini. Grazie, predsednik. Io eh, dirò che l'Unione Europea nel passato aveva già bloccato. Unija že prepovedala prodajo tega neonikotinoida tudi na podlagi dveh mnen EFSE, ki pravi, da lahko ta insekticid vpliva tudi na zdravje in razvoj otrok in ljudi. Evropska komisija je sulfoksa flor sprejela pod pogojem, da se bodo spoštovale mejne vrednosti ostankov, nič celih ena do nič celih štiri mikrogramov na kilogram. Previdnostno načelo se lahko uporablja, kadar nek pojav, proizvod ali proces lahko prinese številne negativne učinke, če so ti znanstveno dokazani in če ni znanstvenih dokazov glede tveganja. Vidimo, da v tem primeru sam proizvajalec priznava, da je uporaba tega insekticida škodljiva za čebele, ne vemo, kakšen je vpliv na ljudi. Mi bomo podprli predlog ugovora kolegica Godan, zahtevamo, da se pripravi dodatna študija v okviru postopka izdaje odobritve predvsem pa bi morali preveriti, kakšna je toksičnost vseh snovi v neonikotinoidih. Državljani in institucije, ki predstavljajo državljane, niso tisti, ki bi morali dokazati škodljivost teh proizvodov, proizvajalec je tisti, ki bi moral dokazati, da proizvod nima negativnih učinkov. Naprimer, na tak način, da posredujejo podatke, ki jih je že zahtevala EFSA. Hvala. Mislim, Gospa Juso. Muchas gracias. Najlepša hvala, predsedujoča. Moja politična skupina me je zadolžila za to tematiko prejšnji teden. Od takrat sem se ustrezno podučila, pogovarjala sem se s številnimi posamezniki, ki se ukvarjajo s to tematiko. Ne sicer s podjetjem, ki je dalo proizvo, ta proizvod na trg, Pogovarjala sem se z znanstveniki, strokovnjaki, pogovarjala sem se tudi z EFSO, danes do povdne sem se z njimi slišala po telefonu. Tu gre za ugovor v skladu s členom 106 poslovnika. Govorimo o mejnih vrednostih ostankov pri tej snovi. Gre za uredbo iz leta 2005, ki govori o tem kot smo slišali, je bil nov predlog sprejet pred dvema mesecama. Gre torej za uredbo, ki spreminja starejšo uredbo. Gre za zelo pomembno temo. Sulfoksaflor ni neonikotinoid, ima drugačno formulo. Ločevati bi morali med dvema zadevama. Kaj je aktivna snov? Tu gre za sulfoksaflor, ki ga komisija odobrava. Druga zadeva pa so mejne vrednosti ostankov snovi. In v tej uredbi naj bi sedaj opredelili mejne vrednosti ostankov. Ugovor se nanaša prav na mejne vrednosti. Peta točka pravi, da bi komisija morala prepovedati uporabo te snovi. Mislim, da to ni smiselno, glede na to, da druga uredba že ureja to področje. Mislim, da ste zazeli napačno stališče za dosego tega cilja. Tu gre za vprašanje, ali se strinjamo z zakonodajnim aktom ali ne. Govorimo o mejnih vrednostih ostankov, ne govorimo pa o aktivni snovi. Aktivna snov je urejena v drugi uredbi. ESA in države članice so znanstveno ocenile mejne vrednosti ostankov, čakamo še na glasovanje v stalnem odboru. 27 držav je glasovalo v tem odboru za, tudi tiste države, ki tradicionalno zauzemajo zelo stroga stališča, ko gre za čebele in mejne vrednosti ostankov. Prvič skušamo prepovedati uporabo mejnih vrednosti ostankov pri snovi, ki se v Evropi sploh še ne trži. Kar zadeva morebitno tveganje za čebele, zadnje študije kažejo, da je tveganje 40krat nižje kot pri nikotinoidih. E, por último, decir, que... Še zadnja pripomba. Sulfoksaflor je bil odobren v zelo posebnih pogojih. Ko, naprimer, rože še niso cvetele in ko se je pravzaprav obravnaval učinek na čebele, ko te še niso opraševale. Pogoje uporabe, kolikor vem, ta insekticid ni nevaren za čebele, je pa tako kot pri vseh insekticidih tudi pri tem prisotno določeno tveganje. Ničeno tveganje ne obstaja. Mislim, da tega ugovora ne bi smeli podpreti kot prvo, zato ker temelji na napačnih načelih želimo prepovedati nekaj, kar se ureja v eni uredbi, s tem, da se sklicujemo na drugo uredbo. Poleg tega smo napačno predelili okoliščine, v katerih se uporablja ta snov. Omenjate tudi ZDA in agencijo za varstvo okolja v ZDA. pri njih uporabljajo naprimer tudi hormone za živali, ki so pri nas prepovedani. Mi moramo poštevati mnenje EFSA, ne ameriške agencije. Tako da se mi zdi, da res ta predlog ugovora izhaja iz napačnih stališč. Tveganja, o katerih je govora, pa mislim, niso pravilno opredeljena. Tako da bi sama ta predlog resolucije zavrnila. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Torvalds. Hvala lepa, predsedujoča. Verjetno bi lahko citirali Šekspira. Biti ali ne biti. Ali še krajše, čebele ali brez čebel. Pogovorili smo se s kmeti in imamo predvsej konsistentno skupnost čebelarjev na vseh otokih pri nas in jih izjemno skrbi, kaj se dogaja. Zato se zdi, da gremo v isti smeri kot gospa, ki želi ugovarjati in bomo glasovali za. The... Hvala lepa. Sedaj pa komisija. Predstavnik komisije iz eh, GD Sanko. Thank you, madam chair. Hvala lepa, predsedujoča. Dobar večer, gospe in gospodje. Bom kar začel. Poglejmo si pravni vidik. Tukaj bi naj zaščitili potrošnike pred vrednostmi ostankov. Zaradi neposrednega zaužitja hrane ali posrednega zaužitja, kar je lahko tudi naprimer posledica uporabe krmil. Zakonodaja na tem področju. Menih vrednosti ostankov so take, da bi naj zaščitile čebele. Naj sedaj ponudim nekaj pojasnil o vsebini in kontekstu sufoksaflor ni novi neonikotinoid. Poznamo ga že nekaj časa in ima podobne učinke kot neonikotinoidi. Leta 2013 smo jih nekaj dodali na seznam, sedaj imamo še nekaj neonikotinoidov, kjer nismo sprejeli. Uh, ukrepov omejevanja. Vsako snov moramo torej ocenjevati posebej, glede na razred kemikalije, v katero spada in potem sprememo ukrepe. Naj spomnim še na nekaj. Okrepe, ki smo jih sprejeli leta 2013 za tri neonikotinaide, to ni bila prepoved za lete. Te snovi se še vedno lahko uporabljajo, če jih gre za varno uporabo imamo omejeno uporabo. Smo prepovedali nekaj uvoženih proizvodov, vendar pa za nekatere uporabnike je še dovoljena uporaba. Sedaj pa vprašanje odobritve sulfoksoflora po uredbi iz leta 2009-11.7. Mislim, da je tukaj, tukaj šlo za nadomeščanje nekaterih fitosanitarnih snovi. EPSA in država članice so ocenile sulfoxaflor glede uporabe, reprezentativne uporabe, ki je bila dana v tem dosjeju. In kot vsak insekticid, ki je sam po sebi že toksičen za žuželke insekte, že ime to samo pove, so tega ne bila izražena. EFSA pa je ugotovila tudi, da pod določenimi pogoji se lahko uporabi, se lahko ta snov še varno uporablja. To se jasno zrcali tudi v sklepu o odobritvi držav članic. Te imajo končno odgovornost za avtorizacijo proizvodov na svojih trgih države članice, morajo nameniti posebno pozornost teganju za čebele in potem tudi predlagati ukrepe za blaženje tegan. Ti ukrepi morajo biti jasno navedeni v pogojih za uporabo, če se odobri določena snov. Naj torej podam nekaj primerov, kakšni so ti ukrepi za blažitev tvegan in tvegan podobne možnosti imamo tudi za neonikotinoide, ki sem jih omenil že prej. Snovi se lahko, na primer, uporabljajo v steklarnah, v rastlinjakih, potem tudi v predelkih, ki jih ne vprašujejo čebele in druge. Vendar potem se je potrebno odločati po državah članicah. ko gre za določen pridelek. Odgovornost držav članic je, da uporabijo ustrezne ukrepe za blažanje tvegan. Kot je že dejala gospa Juzo, osnutek, ki je pred nami, je podprla večina držav članic. In šlo je tudi za odobritev sulfoksoflora kot aktivne substance. Tudi tukaj smo imeli veliko število držav članic, ki so podprle naš predlog. Tudi predvsej držav članic, ki so znane po previdnem konzervativnem pristopu, kar se tiče zaščite čebel. V naši potrditvi uporabe smo zahtevali dodatne podatke. Prošnja je bila podana leta 2011, leta 2013, dve leti po pridobitvi podatkov, po vložitvi prošnje, smo sprejeli nove zahteve za podatke in prosilec seveda se tega ni zavedal, tega ni mogel upoštevati, ko je podal prošnjo. Zato ni mogel izpolniti teh novih pogojev. Zato smo zahtevali na podlagi zakonodaje 11.7.2009, je torej v dveh letih moral, bo moral prosirec do 18. augusta 2017 posredovati nove podatke za te nove zahteve kaj se bo zgodilo 18. augusta 2017, če ne bodo podani dodatni podatki, bo odobritev umaknjena. Če bodo podatki dani, bodo ti podatki ocenjeni strani držav članic, tudi strani EFSE. In glede na rezultate ocene je lahko potem spet odobritev umaknjena, omejena ali pa spremenjena v katerokoli smer. Potem primer v ZDA. Prizivno sodišče ZDA je naročilo, da naj umakne odobritev za Sofoxa Flor z maja 2014 in da naj izvede nadaljne študije glede vpliva na te snovi, na čebele. To je povezano s postopkovnimi vprašanji in ne more to biti kar tako prenest, prenešeno na pogoje v EU. Sodišče je menilo, da je sporno, da agencija oziroma ni odobrila te snovi brezpogojno, ampak je potem spremenila svojo odločitev. To je šlo za postopkovna vprašanja, ko so še izvajali zunanje, zunanje posvetovanja in tudi stopna uporabe, ki jo je odobrila agencija, je skoraj petkrat višja, kot je stopnja, ki jo je odobrila EFSA in ki jo je komisija uporabila za odobritev te snovi. Sodišču se ocena ni zdela sporna in ali lahko avtorizirani uporabniki to uporabljajo ali ne, ali je to varno za čebele. Naj zaključim in izpostavim dejstvo, da vprašanje čebel jemljemo zelo resno. To smo jasno pokazali z odločitvijo glede neonikotinaidov, tudi na drugih področjih, kar se tiče zdravja čebel. In zelo temeljito smo ocenili to vprašanje. Komisija je ukrepala kolikor je bilo to v skladu z njenimi pooblastili. Hvala in lepa, glasovanje bo jutri ob 9. zjutraj. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Zelo pozno je že, tako da prehajamo kar na izmenjavo mnen o medicinskih ter in vitro diagnostičnih pripomočkih v okviru medinstitucionalnih pogajanj. začenja sporočevalko gospa Wilmot. Prosim. Če najlepša hvala predsedujoča. Komisija je objavila predlog za novo uredbo o medicinskih pripomočkih in uredbo o in vitro diagnostičnih pripomočkih. To se je zgodilo septembra 2012, se pravi vse skupaj traja že kar nekaj časa. S tem naj bi preklicali trenutne direktive. Dagmar Rodberend je bila poročevalka pri medicinskih pripomočkih, Peter Lize pri in vitro diagnostičnih pripomočkih. Parlament je sprejel stališče o obeh dosjejih oktobra 2013. Upali smo, da nam bo uspelo s svetom zadeve izpogajati še pred volitvami leta 2014. Vendar le svet ni pravočasno zauzel splošnega pristopa, zato smo še enkrat glasovali o zakonodajni resoluciji aprila 2014. Ko sem sama postala poročevalka leta 2014 za medicinske pripomočke, Peter Liza je še vedno poročevalec za in vitro diagnostične pripomočke, smo glasovali v odboru, zato da bi oba s Petrom dobila pogajalski mandat novembra 2014 se je to zgodilo, sedaj pravzaprav čakamo na svet, da se dogovori o svojem stališču. Mi sicer pritiskamo, da bi svet sprejel stališče, priznavamo namreč, da potrebujemo nova pravila, zato da zagotovimo varnost bolnikov, preden izbruhne še en škandal. Latvijsko predsedstvo je opravilo izjemno dobro delo, dosegli so velik napredek. Uspelo jim je sprejeti delni splošni pristop junija, Ukvarjali so se z vsem, razen z uvodnimi izjavami, s katerimi so se potem ukvarjali tekom poletja. Sprejeli so splošni delni pristop 5. oktobra. Nekaj držav članic z njim ni bilo zadovoljnih, ampak vsaj splošni pristop je sedaj sprejet. Mislim, da je tudi svet sedaj ugotovil, da mora nekaj storiti na tem področju in da mora skleniti kompromis. Začenjajo se pogajanja, prvi trialog nas čaka jutri. Eden od pomembnejših elementov v pogajanjih bo tudi pregled pripomočkov pred trženjem. Parlament želi poskrbeti za to, da bodo visoko tvegani pripomočki deležni strogega pregleda, preden se jih pripusti na trg. Zato predlagamo sistem, v okviru katerega bodo razred 3 in nekateri pripomočki z razreda 2b ocenjeni strani posebnega priglašenega organa. Ta poseben priglašen organ bo imenovan strani meje in ne strani nacionalnih organov. Mi bomo tudi morali dokazati, da je ta organ dovolj sposobljen za oceno teh pripomočkov, ki so visoko tvegani. Usklevalna skupina za medicinske pripomočke in komisija se bosta morali dogovoriti o posameznem pripomočku, V nasprotnem primeru priglašeni organ pripomočka ne bo smel odobriti. V svetu je potekala obsežna razprava v zvezi z avtorizacijo pred trženjem ali naj se raje osredotočimo na pregled po dajanju na trg. Svet je predstavil svoj predlog. Poleg tega menijo, da bi priglašeni organ moral poprašati še tretjo stran za mnenje, preden da odobritev, vendar samo osadki razreda 3 morajo biti strogo pregledani. Vsi priglašeni organi naj bi imeli možnost pregledati posamezne pripomočke, vseeno pa bo moral priglašeni organ opraviti posvetovanje z odborom strokovnjakov, ki ga bo določila komisija. Mnenje tega odbora strokovnjakov oziroma panela strokovnjakov ne bo zavezujoče, kar pomeni, da bo priglašeni organ lahko še vedno odobril nek pripomoček, čeprav je bil ta pripomoček deležen negativnega mnenja. Je pa res, da bo morala biti odločitev objavljena. Obstajata dve različni mnenji, ampak vseeno je nekaj sorodnosti, pa tudi kar nekaj razlik. Mislim, da bo to eno od najbolj spornih vprašanj v teh pogajanjih. Drugo pomembnejše vprašanje je reprocesiranje pripomočko za enkratno uporabo. Nekatere države želijo to v celoti prepovedati, druge menijo, da je to pomembna industrija. Nemčija ima obsežno industrijo predelave teh pripomočkov, tako da obstajajo precejšnje razlike v stališčih v svetu. Svet je predstavil zadnje stališče s tem v zvezi. Sicer pravi, da bi morala komisija pripraviti seznam, ki jih ne smemo predelati. Če pa je nek pripomoček označen kot pripomoček za enkratno porabo, ga ne smemo še enkrat predelati, ampak očitno so stališča glede tega raznolika. Stališče sveta je precej drugačno od našega stališča. Mi smo želeli poenotiti standarde v Evropski uniji, ko gre za predelavo pripomočkov. Vseeno bi država dopustili, da omejijo predelavo na svojem ozemlju, če se predelave ne želijo lotiti. Kot rečeno, parlament je želel predvsem ozna, obravnavati vprašanje, kaj storiti s pripomočki, ki jih proizvajalec označi kot pripomočki za enkratno uporabo in jih nekdo drug želi potem predelati. Kaj se stori, če predelava pripomočkov ni varna? Enkratna uporaba je oznaka, ki bi jo želeli uporabiti. Naš predlog je, da bi vse vse pripomočke morali obravnavati kot pripomočke, ki jih lahko preda, predelamo, komisija pa mora pripraviti seznam pripomočkov, ki jih ni moč varno predelati. To je predvsej drugačno stališče od svetovega. Bomo videli, kaj se bo zgodilo med pogajanji o tej temi. Poleg teh dveh vprašanj je svet dodal še predvsej dodatnih tehničnih podrobnosti, še posebej, ko gre za zahteve v zvezi z nadzorom podajanju na trg, potem urejanje delovanja priglašenih organov ter ocena tveganja. Res je nekoliko nenavadno, da gre svet dlje od parlamenta, ko gre za varnost bolnikov, ampak pri tem vprašanju je svet očitno storil točno to, zato bomo morali skrbno preveriti vse, kar je svet storil. Varnost bolnikov bi seveda morala biti naša absolutna prednostna naloga, ne moremo pa zatirati inovacij. Zato moramo vzpostaviti ravnotežje med varnostjo bolnikov, kar je v sami srčiki uredbe, in zakonodaje ter tem, da spodbujamo inovativnost, ne pa da jo zatiramo. Ravnoteže bo težko vzpostaviti. Svet in parlament se strinjata, da bi morali zajeti tudi estetske pripomočke, naprimer prsne osadke in kontaktne leče bi morali enako obravnavati, ne glede na to, ali se uporabljajo iz zdravstvenih razlogov ali zgolj iz estetskih razlogov. V predlogu omenjamo tudi EUDI, edinstveno identifikacijsko oznako pripomočkov, da ne bo prišlo do ponovnega škandala, kot se je zgodil z prsnimi usadki in če bi do tega prišlo, da bi čim hitreje lahko tudi odkrili zadeve. Se pravi, gre za sledljivost. Parlament predlaga tudi prepoved uporabe kancerogenih, mutogenih, toksičnih ali endokrinomotilnih snovi. Te se ne bi smeli uporabljati v medicinskih pripomočkih, razen če obstajajo utemeljeni razlogi, zakaj alternativne rešitve niso možne ali bi bile celo škodljive za zdravje bolnikov. Ne bi bile izvedljive, would not be feasible, to je predlagana formulacija. Svet se bolj drži predloga komisije. Svet pravi, da bi morali biti pripomočki označeni, če vsebujejo preomenjene snovi. Obstajajo številna področja, kjer je stališče sveta podobno našemu, kar je presenetljivo, veliko področje, kjer se strinjamo. Vseeno pa obstajajo stališča, kjer bo potrebno upraviti še veliko pogajanj. Zelo pomembno je, da se pogajanj lotimo z odločnim, jasnim stališčem. Gospod Lize in jaz bova tesno sodelovala s poročevalci v Senci. Dogovorili se bomo, kje se moramo stališče absolutno držati in kje je moč podati koncesije. Vse strani bodo seveda morale biti pripravljene na kompromis, vendar to tudi pomeni, da bo svet moral biti pripravljen na kompromis. V preteklosti, ko sem se pogajala, je svet menil, da je njegovo stališče kompromisno stališče, ampak to ne drži. Kompromis je, če se obe strani vsaj malo pomakneta, zato da zedinita svoje stališči šest trialogov nas čaka do božiča, kar nekaj tehničnih sestankov bo. Delo je obsežno z gospodom Lizem in vsemi poročevalci se bomo morali potruditi, da dosežemo dogovor pri številnih vprašanjih. Mislim pa, da vsi razumejo, da gre tu za pomembno vprašanje. Volja je prisotna, saj na naši strani, prepričana sem, da bo tudi svet pokazal dobro voljo in enako velja za komisijo. Mi skušamo doseči sporazum še pred koncem leta. To je sicer ambiciozno, ampak to želimo doseči. Sedaj pa gospod Lize, ki bo povedal nekaj več o in vitro diagnostičnih pripomočkih. Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa tudi gospi uh, Gilmot za dobro sodelovanje. Najprej bi rad poudaril dve stvari, ki ju je omenila tudi eh, Glenis Vilmot. Prvič, potrebujemo dobro ravnotežje med varnostjo za eh, pacijente in to moramo ukrepiti, kajti za nami so številni škandali. Hkrati pa želimo tudi inovacije, kajti to je dobro za delovna mesta, ampak potrebujemo inovacije tudi zato, da bi lahko bolje pomagali pacijentom. In seveda je treba jasno povedati tudi to, da si je svet vzel ogromno časa, tri leta, za to, da je zavzel stališče nevarnost eh, je, da bo svet rekel, ja, tako ne bo šlo. In to je treba um, svetu jasno sporočiti. To je soodločanje. In če je pri svetu tako dolgo to vse skupaj trajalo, potem to ni razlog za to, da bo parlament vse sprejel. Uredba o in vitro eh, diagnostiki oziroma medicinskih eh, pripomočkih, to je nekaj podobnega kot eh, zadeva z mm, eh, in. Eh, Eh, medicinskimi pripomočki. Vsak, ki se ukvarja za medicino, ve, da brez dobre diagnostike ni dobrega zdravljenja. Tukaj gre za takšne proizvode, kot so eh, testi nosečnosti, eh, testi krvnega sladkorja, potem so tukaj. Um, testi, s katerimi, ki jih uporabljamo vsak dan, brez katerih medicina ne bi mogla delovati. So pa tudi to zelo občutljivi postopki. Naš mandat je jasen. Glasovali smo v prvem branju in mandat eh, smo obnovili za novi parlament. In zato bi prosil vse kolegice in kolege, da se nanašajo na mandate, ko eh, se pogovarjamo. Mislim, da je pomembno, da smo odkriti in jasni predlagal sem, da bi se uh, pogovarjali na začetku trialoga. Ponovadi se pogovarjamo takrat, kadar eh, moramo o čem glasovati. Torej, eh, tako veliko časa je minilo od prvega branja, zato bi eh, vas, vam rad osvežil spomin. Mandat moramo zastopati. Katera so pomembna vprašanja? Torej, kje moramo zagovarjati stališče Evropskega parlamenta? Kje bi lahko popustili, kje bi lahko sklepali eh, kompromise sa svetom, kje bi se mu lahko približili? In katera so tista kompromisna stališča, ki nam bodo uh, pomagala, da bomo zadevo pripravili do konca? Kajti ne moremo dopustiti, da bomo sedaj znova razpravljali tri leta probleme imamo tudi na področju a, diagnostičnih a, pripomočkov. Poznate e, škandal PP in številni poznate tudi škandale z a, a, implantati a, a, kolkov. Potem imamo a, e, teste a, e, virusa HIV in imeli smo teste, ki so eh, pokazali slabše rezultate. Oziroma takšne rezultate, da je test pokazal, da človek ni okužen z virusom HIV, v resnici pa je bil, lahko se predstavljate posledice. Torej mislim, da moramo pravila ukrepiti. Eh, bili, imeli smo tudi slabe teste, neresne eh, teste pri um, diabetičnih testih in tako naprej imamo celo vrsto skupnih točk pri medicinskih pripomočkih in pri in vitro medicinskih pripomočkih. In v zvezi z njimi moramo najti skupno stališče. Pač pa v senci eh, iz vrst eh, Evropske ljudske stranke eh, mora povedati, katere točke so za nas pomembne. Izboljšati moramo sistem, sistem eh, priglašenih organov, tako da bodo ta telesa res eh, opremljena za znanje in da bodo vedela, kaj dela to. Evropske ljudske stranke si želimo, da bi eh, svet in parlament izboljšala predlog Evropske komisije. Treba se pogledati, katere elemente bomo prevzeli, ampak izhodična podlaga je dobra, kajti svet in parlament si prizadevata v isti smeri. Želimo okrepiti nadzor potem, ko pride proizvod na trg izboljšati moramo postopek dajanja na trg. Pri PIP je šlo ravno zato, da je proizvajalec kasneje nekaj spremenil, potem pa je prišlo do škandala. Pri nadzoru eh, bo to gotovo politično najtežja točka. Zagotoviti moramo eh, mehanizem za posebej občutljive proizvode, ko bo moral poseči evropski gremi, če bo obstajal sum, da ni vse v redu svet in parlament imata tu različna mnenja glede področja uporabe in pa glede um, tega, kako natančno naj bi to potekalo. ELS-u je pomembno to, da pojem, za katerega smo se dogovorili v Evropskem parlamentu, torej um, um, izredne, v izrednih primerah, torej da do tega pride v izrednih razmerah, ne rutinsko, torej zgolj takrat, kadar res obstaja sum, da imamo en problem. In sedaj, kar se tiče specifičnih problemov pri diagnostičnih pripomočkih, o tem moramo govoriti s svetom. Um, imamo uh, spremljevalno diagnostiko, torej to so tisti, ki so na trgu zato, da bi ugotovili, naprimer pri inovativnem zdravljenju raka, ali uh, se je pacijen, uh, eh, bolnik odzval na zdravljenje ali pa uh, ne in v nekaterih primerjih to lahko dobro povemo vnaprej. Imamo problem z opredelitvijo, kajti opredelitev sveta in parlamenta eh, ni skladna, strokovnjaki pravijo, da je želi svet opremiti teste za eh, sladkorni, tr, eh, sladkorni krvni sladkor, enake, želi uporabiti enake pogoje za to, kot za teste za raka. Torej, s svetom je treba o tem govoriti zelo pomembna tema so tudi in-house inspections. To pomeni, torej sprve je bilo to mišljeno samo za teste, sedaj pa so to razširili tudi na medicinske pripomočke, torej da lahko bolnice same eh, proizvedajo nek proizvod, če sicer eh, bolnika ne morajo zdraviti naprimer, če gre za ptičjo gripo ali kaj takšnega, in potem eh, industrija ne da dovolj hitro na razpolago zdravil in potem lahko to razvijajo bolnice same. Ampak vendarle želimo, da se potem, eh, ob tem uporabljajo varnostni standardi. Kje so razlike med svetom in parlamentom? Svet oziroma parlament je dejal, da eh, to lahko bolnice počnejo samo, če ni proizvoda na trgu sicer eh, lahko obidimo vse pogoje in tako bi vzpostavili neko tveganje, čeprav zato sploh ni um, nujno. Svet je to nekoliko razširil in je dajal, da lahko, bolj, bo, da lahko bolnice, da morajo bolnice natančno povedati, da izvajajo oziroma razvijajo takšne proizvode, če sicer bolniku ne moramo pomagati. Torej, če testov ni na trgu, potem jih lahko bolnice same izvajajo. O tem moramo govoriti. Svet je zadeve nekoliko otežil pri, pri um, klasifikaciji. Naprimer, pri testih nosečnosti so, je tako, da um, so ti pri nas v tretjem razredu, pri svetu pa v drugem testu. Teste lahko kupimo v uh, trgovini. In če je tako, potem ne vem, zakaj bi morali to obravnavati kot uh, proizvod z visokim tveganjem pri registraciji. Potem je tu še vprašanje kako bomo obravnavali podatke DNK, to je politično zelo občutljivo vprašanje. Imamo številne ponudnike testov DNK -ja na trgu in to ima velike posledice. Naprimer, če imamo naprimer, gensko pogojeno bolezen in do te bolezni potem res pride kasneje v življenju. Korea Huntington bolezen. To je naprimer bolezen, ki izbruhne, pri, ko je človek star 50 let, ampak človeku, ki je star 18, lahko že sedaj povemo, ali uh, uh, je nagnen k temu ali ne. ne tega ne moremo preprečiti, uh, ni preventive, ampak človeku lahko to povemo in on mora potem sprejeti posledice, kar se tiče zavarovanja, kar se tiče uh, njegovega službenega življenja. Torej, to ima velike posledice in zato je parlament najprej dejal, da bi eh, morali taki testi imeti um, recept, da jih ne moramo kupovati kar v trgovini. In poleg tega smo eh, menili, da eh, bi morali to spremljati posvetovanja. To nam je uh, uh, uh, zelo pomembno v Evropski uniji, kajti to je tudi uh, na seznamu temeljnih pravic, torej v listeni temeljnih pravic uh, in to je od Lizbonske pogodbe pravno zavezujoče. O tem predlogu svet ni razpravljal, to pa bo gotovo zelo pomembna točka pri razpravah. In potem še zadnja stvar, eh, klinični dokazi. Svet in parlament sta besedilo izboljšala. Za parlament je bilo zelo pomembno zaščititi eh, eh, tesne osebe, probante, tudi tiste, ki še niso dopolnili 18. leta. Torej, potrebujemo klinična preverjanja za zdravila. Torej, pri tem je bilo za nas pomembno, da zaščitimo uh, tesne osebe. To je treba vključiti tudi um, etično komisijo. In uh, želimo to, kar je zapisala uh, uh, gospa Wilmot, vključiti tudi v te dve, v te dve besedili. Svet pa je dodal še nekaj. Oziroma velike, veliko stvari je svet dodal in sicer na cele kupe eh, strani, veliko pogojev, zlasti pri diagnostičnih pripomočkih, se moramo potem vprašati, ali je vse to upravičeno ali, in, ali ne bi bilo eh, bolje ostati pri stališču Evropskega parlamenta ki je sicer predlagal eh, eh, strožje pogoje kot komisija, ampak ni šel tako daleč kot svet. Kajti test nima vedno neposrednih učinkov na bolnika. Vedno je vmes še zdravnik, ki reče, da je treba zadevo še enkrat preveriti, še enkrat preiskati, če vrednosti niso ustrezne. Torej, o tem je treba še govoriti. Vrata so premjeri odprta, to je težka tema, ampak zadeva vse bolnike v Evropski uniji. To zadeva tudi na deset tisoče podjetij in pa še vedno delovna mesta. Želimo inovacije v medicini, ampak želimo se tudi kaj naučiti iz škandala. Vse to je zelo zapleteno. Če ima kdo kakšno vprašanje, se lahko seveda obrne name ali na mojo pisarno. In upam, da bomo ob koncu tega leta imeli eh, zakonodajo, ki jo bomo lahko preložili eh, državljanom in jim pokazali, da smo se iz škandala veliko naučili in da bomo v prihodnje bolje ravnali za medicinskimi proizvodi in za diagnostičnimi pripomočki v Evropski uniji. Hvala lepa, gospa Maginjas. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sama bom zelo kratka. Kajti, eh, gospa Wilmot in gospod Lize sta zelo dobro predstavila ta postopek trialoga. Vesela sem, da je Lize prepričan, da bomo to zaključili do božiča, kajti moramo biti optimistični, kajti državljani spremljajo ta postopek. Ta postopek je bil izredno dolg, torej med predlogom in sklepom, zaključkom. Pa to, so pa to zelo pomembna pogajanja za inovativno industrijo Evropske unije, pa tudi za bolnike. In dobro eh, delujemo kot tim, zagovarjamo stališče Evropskega parlamenta in razumemo, kje je prostor za eh, razumne kompromise. Hvala lepa eh, za to predstavitev in potrebovali bomo nekaj sreča, torej zaželimo si srečo. Hvala lepa. Gospa Grostet. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Mislim, da smo v dobrih rokah naših dveh poročevalcev pri teh pomembnih vprašanjih. Splošni dogovor sveta gre vseeno v pravo smer, čeprav obstaja kar nekaj pomislekov. Na hitro bi rada izpostavila par dvomov. Najprej predelava že uporabljenih diagnostičnih pripomočkov. Mislim, da mene to najbolj skrbi sporazum sveta na tem področju je nesprejemljiv. Ne moremo dopustiti procesa predelave na večjih ravneh. Lahko bi nam reč predelali diagnostični pripomoček, ne da bi sočasno zagotovili sledljivost, ne da bi namestili oznako CE. To je slabo za zdravje potrošnikov slabo je to z pravnega vidika, slabo je to z vidika sledljivosti in varnosti, lahko pride do nesreč. Zato morajo vsi predelani diagnostični pripomočki biti na novo označeni z oznako CE. Podpiram tudi nov mehanizem za nadzor priglašenih od organov, ki morajo upoštevati tudi mnenje panela strokovnjakov. Zahtevam tudi. obvezojoč mehanizem za nadzor in ocenjevanje vseh pripomočkov iz razreda 3, predvsem usadke. Pravilo 21 gre za pripomočke, ki naj bi jih uvrstili v tretji razred, ker vplivajo na organizem. Svet preveč komplicira zadeve, poleg tega vnaša zmedo v samo klasifikacijo pripomočkov. O tem se bom pogovorila neposredno s poročevalcema. Če bomo ohranili to pravilo, bomo zagotovili večjo varnost bolnikov, tudi ko gre za občutljive medicinske pripomočke, ki se jih naprimer zaužije oziroma se jih uporablja tudi na ravni organizma. Nekateri pravijo, da gre pravzaprav za isto zadevo pri teh pripomočkih, kot gre pri prehrambenih nadomestilih in tako naprej. Je pa res, da so ti pripomočki prav tako nevarni kot strogo gledano zdravstveni pripomočki. V prilogi 15 najdete seznam pripomočkov, ki so bolj estetske narave. Mislim, da bi morali ta seznam takoj začeti izvajati, ni nam treba čakati na odziv komisije. Sama bi rada opozorila kolege na ta vprašanja, vem, da ste zelo pozorni in skrbni. Ta dosje, ki se nanaša na diagnostične pripomočke, in medicinske pripomočke v dobrih rokah, bom pa vseeno poslala elektronsko sporočilo vsakemu od poročevalcev. Ne želim vama komplicirati naloge, sama želim zgolj pomagati v pogajanjih. V vsakem primeru pa vama zaupam. Merci, mister Pedicini. Gospod Pedicini. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa poročevalcema, gospe Vilmot in gospodu Lizeju. Gre za zadevo, ki se neposredno dotika na milijone državljanov. Opravila ste že ogromno dela pri teh dveh predlogih. Mislim, da se strinjam s poročevalcema, da bi morali zauzeti strogo stališče, kot ga je parlament tudi potrdil v prvem branju. Naš ključni cilj je, da zagotovimo čim večjo varnost bolnikov. Pri nekaterih konkretnih točkah pa bi rad povedal naslednje mi želimo, da posamezne industrije, ki nalagajo visoke cene za proizvode, pri katerih imajo monopolno odobritev, ne bi smele uživati izjem, poskrbeti treba predvsem za varnost bolnikov. Klinični dokazi so pomembni, parlament je zauzel stališče s tem v zvezi. Companion Diagnostic, strinjamo se s potrebo potem, da se izvajajo testi na tem področju, zato ker se s tem zagotovi tudi bolj osebno in primerno terapijo. Včasih prihaja pri uporabi pripomočkov tudi do neželenih učinkov, si pa želimo bolj jasno formulacijo s tem v zvezi, tako kot nekatere druge skupine. Glede obveščenega mnenja in soglasja, mislim, da bi morali imeti na voljo ustrezen etični odbor, ki skrbi za dostojanstvo, dobrobit, etično in moralno načelo pri posameznih subjektih. Protokole moramo podpisati na tem področju, ko gre za naprimer znanstvene novosti. Obstaja pa tveganje, da bodo bolniki postali neke vrste laboratorijski zajčki. Želimo si, da bi člani v odboru bili rotirajoči člani, s tem, da bi se morali strokovnjaki posameznih profilov vedno znajti v tem odboru. Strinjamo se s tem, da se sprejme klasifikacija, ki velja na mednarodni ravni glede normativne skladnosti pa se mi zdi, da bi morali predvideti izuzetje za mikropodjetja. Pri delegiranih aktih se zauzemamo za načelo, ki bi parlamentu omogočilo čim večjo mero nadzora. Hvala. Eh, eh, Gospa Wilmot bo spregovorila v imenu pročevalca v senci eh, socialistov in demokratov o IVD. Gospa Bosans um, žal ni z nami in prosil me je, naj preberem uh, njegovo stališče. Po nekaj uh, letih um, zastoja smo sedaj doživeli uh, napredek, kar se tiče in vitro doseja. Svet si je vzel veliko časa, sedaj pa so zauzeli kohredno stališče za trialog. Medicinske pripomočke in vitro pripomočki so povezani in sicer pravno in v resničnem življenju. Uh, oba dosjeja imate še bile horizontalne eh, teme. Potrebujemo diagnoze in napačne diagnoze imajo resne posledice. So nekatera področja, kjer so kompromisi jasni in tam bo napredek hiter. Eno od teh področjih eh, so um, um, izjeme v bolnicah svet in parlament eh, želita, da bi bile te naprave varne in na razpolago zdravnikov, če ni nič drugega na razpolago na trgu. Po drugi strani pa so nekatera področja, kjer svet eh, ima zelo različno mnenje kot parlament in tukaj do sedaj ni bilo kompromisa. Prioriteta je, da bi dobili zakone, ki jih bomo lahko izvajali. Eh, izogniti se moramo eh, škandalom. Eh, vse tri institucije zasledujejo isti cilj v trialogu, namreč da bi našli kompromise, ki bodo vklopili varnost bolnikov in ki bodo zagotovili tudi pravno varnost deležnikov. Treba je zagotoviti tudi prioritete Evropskega parlamenta, ki morajo biti vključene v besedilo. Pogajati pa se moramo kot tim, tako da bomo zagovarjali mandat o katerem bo, bomo potem glasovali. Hvala lepa. Gospa Kalembach. Želela sem uh, dodati samo eno točko, ki jo je omenila že gospa Grostet. Mislim, eh, da um, nas gospa Glenis Vilmo zelo dobro zastopa. In druga stvar je ta. Kar se tiče eh, pripomočkov za enkratno uporabo, mislim, da je treba to spoštovati, kajti iz same eh, besede izhaja, kako se morajo uporabljati. Pri tistih medicinskih pripomočkih, ki so namenjeni večkratni uporabi, pa potrebujemo zelo jasna pravila, kdo in s kakšnimi pogoji eh, lahko to ponovno uporablja, zato da ne bo prišlo do zavajanj na trgu. Potrebujemo jasno razlikovanje. kdo lahko to predela, proizvajalec, bolnice ali podjetje. In potrebujemo jasne označbe. Kajti tako, to je podobno kot eh, pri eh, rezervnih delih za avtomobile. Mislim, da potrebujemo na tem področju zelo jasna pravila. Hvala lepa. Any closing remarks from the rapporteurs? Bi želela eh, poročevalka besedo uh, za zaključek. Hvala lepa. Naj povem samo to. Če uh, se želijo kolegi pogovoriti o tej temi, se lahko obrnajo name na Petra Lize ali na Marajt. Z veseljem bomo spregovorili o vaših stališčih in strinjam se go za gospod Grosted. Glede številnih stvari in strinjam se tudi s kolegico Karin. Torej, prosim, stopite do mene, to je pomemben dosije. Z veseljem bomo prisluhnili. Želim si dobro uredbo, ki bo res um, ustrezala eh, situaciji. Hvala. Predržujem se gosti Wilmot. Eh, pred nami so velike naloge. torej im, sedaj imamo pred seboj um, dva dokumenta. Ko smo začeli, pa smo imeli pred seboj deset uh, dokumentov, pri čemer je eden obsegal 60 strani. To je tehnično delo, ampak to delo je treba upraviti. In sicer v smislu bolnikov v Evropi in v smislu uravnotežene uredbe. Če ima kdo vprašanje, naj se prosim obrne na nas. In upam, da bomo lahko do Božiča lahko zadevo predložili in upam, da bomo o tem v naslednjem letu lahko uh, glasovali in uh, zadevo podprli. Hvala lepa, hvala lepa za razumevanje. Prvikrat sem predsedovala celotnemu odboru oziroma sestanku odbora. Ponovno se bomo zbrali jutri zjutraj ob devetih, ko bomo glasovali. Želim vam lep večer.